Naslednja točka je torej predstavitev študije o sektorju goveda v EU, izzivi in priložnosti mleko in meso. To je analiza sedanje situacije na področju goveda in gre tudi za povezave med mlečnim sektorjem in mestnim sektorjem, torej kakšne so priložnosti, kakšni so izzivi, kakšna je trenutna situacija predvsem tudi um, zato, ker se soočamo s krizo. Razen tega, študija tudi um, kaže v prihodnost in ominja, kako bi se ta sektor lahko razvijal v prihodnosti. Torej, tu imamo dovolj um, hrane za razmišljanje. Vemo, kako pomembno je področje sektor, sektorja govida eh, za kmetijstvo, torej pridelava mesa in mlika. Poznamo situacijo na področju trga mlika in tudi na področju trga govejega mesa. Želeli pa bi vedeti še več in dobiti globlji pogled, in zato smo tudi naročili študijo pri strokovnjakih. Um, prav prisrčno pozdravljam strokovnjake med nami in sicer je to profesor Riko Ile in dr. Roy Jongenel. Oba sta z zelo znane Univerze za kmetijstvo v Wageningenu. Mm to je ena od vodilnih univerz na področju raziskovalne in znanstvene dejavnosti za kmetijstvo. Zato um, prosim eh, strokovnjake za um, predstavitev. Dobili ste študijo in tudi prilogo s statističnimi podatki, torej dva dokumenta ste prejeli prosim vas, da niste daljši od 20 eh, minut, vsak po 10 minut. Seveda se lahko sama dogovorite, kako, po katerem vrstnem redu eh, boste predstavila to študijo. Potem bomo, bo sledila razprava. Če vama 10 minut eh, po osebi ne zadostuje, potem lahko to tudi prekoračite. Hvala. <clears throat> Hvala, gospod predsednik. Hvala za uvod. Prisrčno dobrodošli na predstavitvi študije o sektorju govida, priložnosti in izzivi. Ime mi je Riko Ile in skupaj z Royalem Longenilom in Tomasom Velosom, ki je tudi koautor te študije, smo pripravili to študijo Lisbeth Dries in Justus Wesseler pa so nam pri tem pomagali vsi eh, so sodelavci naše univerze in izvedli smo zelo obsežno študijo. Ta študija je torej precej obsežna, zato eh, se bova danes omejila na najbolj pomembne točke. Želim, želiva eh, se zahvaliti tudi za podporo odbora Agri <clears throat> pri zbiranju podatkov in osredotočila Buva sedanjo predstavitev na eh, naslednje tri točke. Najprej bova opozorila na priložnosti eh, sektorja goveda v EU, potem eh, bova govorila o izzivih, da sektor je v zadnjih letih se soočal eh, težavami in to bo tudi v prihodnosti tako in potem bova govorila še o političnih možnostih za sektor goveda v EU. <clears throat> Na desni strani eh, tu vidimo, zakaj je pomembno, da naredimo eh, tudi regionalizirano analizo sektorja goveda v EU. To je eh, zemljevit števila vsega, kmetij, ki eh, imajo govido eh, in sicer na ravni FNDA, kar je pravzaprav ravenac. Eh, temnejša, ko je barva, več kmetij v regiji ima tudi govido. Torej vidimo, da v svetlih regijah je to samo 100 kmetij na regijo, v temnih pa Eh, do 150 tisoč kmetij, ki imajo tudi govido. Eh, torej, da bi dobili podatke o koheziji eh, v zvezi z Evropsko unijo, smo za te raziskovalne namene izbrali tudi pristop na osnovi regionalne analize. Here we will highlight uh, several key graphs. Želiva predstaviti različne um, pomembne um, grafike iz te študije in um, na kratko bova povedala, kaj je glavno sporočilo teh grafik. Tu vidimo sektor govida po državah članicah, in sicer gre za um, skupno proizvodnjo za tri tipe kmetij v zvezi z eh, govedom, govedorejo. Torej, skor, zgore vidimo prispevek držav članic k, um, um, na področju prireje mleka in tu vidimo 55 milijard evrov um, in samo Nemčija sama ima tu največji prispevek, 11 milijard evrov sledi Francija, Nizozemska, Združeno kraljestvo in tako naprej. In podobna slika velja tudi za mešane kmetije z um, govidom in drugimi proizvodnjami. Torej, glavno sporočilo te grafike je, da 50 odstotkov vrednosti proizvodnje sektorja gobida se um, dogaja v 4 do 5 državah članicah in to so države članice z ekstenzivnim sektorjem gobida, prireja mleka ali tudi proizvodnja mesa, to so Francija, Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo in tudi Italija. In glavni delež um, vrednosti proizvodnje sektorja goveda se ustvarja v 15 državah EU. Večina držav članic na uh, desni strani te slike uh, samo marginalno prispevajo k tem številkam, k um, cilj, celotni proizvodni vrednosti sektorja goveda. Now let us highlight... Sedaj pa želimo opozoriti na nekatere priložnosti. Ena največjih priložnosti za sektor govida v EU je prav gotovo konkurenčna pozicija na svetovnih trgih za mlečne izdelke. Tu vidimo uh, na uh, levi strani torej, uh, Um, izvoz um, mlečnih izdelkov iz EU v druge dele sveta in skupaj z Novo Zelandijo uh, je Evropska unija um, prevladujoč neto izvoznik mlečnih izdelkov po vsem svetu. Na tej grafiki vidimo um, trgovinska ravnovesja na globalni ravni, torej deleži držav, um, so odvisni tudi od velikosti nekega območja, torej večje, ko je območje, večji je pomen pri izvozu in uvozu. In nito izvoznice so tu v svetlo zeleni barvi, eh, temno zeleni pa uvoznice. Iz, tega graf, iz te grafike kar zelo neposredno vidimo, eh, kako prevladujoč položaj ima Evropska unija na tem področju tukaj. In druga priložnost za sektor govida EU je, da je v zadnjem obdobju profitirala predvsem od rasti v glavnih državah uvoza izdelkov iz EU. E, tu vidimo različne stolpce D, to so namembne države izvoza mlečnih izdelkov, pod tim i, e, um, to je um, <clears throat> delež um, razmerje med uvozom in izvozom oziroma tudi razlika med 2004 in 2014 in F, tu vidimo regijo namimne države, kamor gre izvoz torej za države, kakršna so Kitajska in Pakistan, ki imajo veliko prebivalstva in tudi velik korast eh, uvoza mlečnih izdelkov, tu se je izvoz Evropske unije povečal za desetkrat v zadnjem desetletju. Potem nadaljna priložnost za sektor govida so stabilne um, cene um, zaklanega gobida v zadnjih um, 15 letih. Torej, te cene, tu, tu imamo od 2002 so te cene stabilne in sicer veliko bolj stabilne kot eh, cene mličnih izdelkov in različ, razlika eh, med eh, klavnimi cenami govida in prašiči se veča. To vidimo diagram. Eh, torej debela, temna kribulja, je klavna cena prašičev v evrih na kilogram. In ostale štiri krivulje, to so klavne cene za govedo v razmerju z eh, glavnimi cenami prašičev. Tu na levi strani, naprimer 1991, je cena krav bila za 50 odstotkov višja kot glavna cena prašičev. In do 2015 se je glavna um, cena volov torej je bila 200 krat više kot pri prašičih. To se pomeni, pomeni, da v času volatilnih cen mlečnih izdelkov so stabilne cene za goveje meso priložnost za eh, proizvajalce, da se eh, posvetijo govedoreji. Potem naslednja priložnost, ki smo jo identificirali, je rast um, um, kmetij eh, v trih, 13 državah članicah od eh, leta 2000 naprej. In sicer to kaže ta diagram. Um, tu imamo naprimer krave do ilje in sicer na desni strani in tu vidimo eh, povečanje deleža dojil. Torej število v 13 državah število del dojil se je od 2000 eh, povečalo za 160 odstotkov do 2015. Eh, se pravi, da je prišlo do um, razširitve um, pri, um, torej vzreja um, dojil v teh državah. Želimo, opozoriti še na druge priložnosti, vendar nimamo časa za razpravo v podrobnosti. E, torej, e, gre predvsem za uporabo novih tehnologij, kar povečuje pro, produktivnost in to se je pokazalo v zadnjih letih. Potem na svetovni ravni gre za popraševanje po visoko kakovostnem mesu in tudi mličnih izdelkih, se pravi, da bi EU lahko še bolj stavile na kakovost pri osvajanju trgov. In v nekaterih regijah EU eh, ugotavljamo eh, večjo odpornost z diversifikacijo prihodkov. Mm, v nekaterih regijah, predvsem v vzhodnih regijah, so mešane kmetije, neke vrste naravna zaščita za bolj stabilne prihodke kmetij, kot pa visoko specializirane kmetije za prirejo mleka, ki se koncentrirajo v glavnem v, v zahodnih državah članicah. In to pomeni, da eh, se kmetije seveda lahko eh, in tudi govedarejo porabi za eh, upravljanje in ohranjanje krajine. Eh, Potem gre seveda tudi za učinek obsega um, in tu gre predvsem za koncentracijo um, kmetij za prirejo mleka v 15 državah članicah in uh, seveda tudi ozaviščanje v medijih in tudi na politični ravni o nepoštenih trgovinskih praksah pri dobavni berigi mleka. Na osnovi tega vam želim sedaj predstaviti nekaj izzivov, s katerimi se je soočal sektor govida v zadnjih letih in to se bo verjetno nadaljevalo tudi v naslednjih letih. In sicer je prišlo do strukturnih sprememb pri oblikovanju cen mleka od leta 2007 dalje. predvsem eh, tržna negotovost in to vidimo um, pri teh stolpcih in to se je začelo 2007. E, eh, torej, ti eh, stolpci kažejo e, razliko med niz, najnižjo mesečno ceno in najvišjo mesečno ceno v enem letu. 1991 pri mleku Eh, je tu minus 13 odstotkov, se pravi 1991. leta je, bil naj, je bila najnižja cena samo eh, da 13 odstotkov nižja od najvišje cene mleka. Če to primerjamo z letom 2007, je tam razlika 30 odstotkov. In do 2006 vidimo, da eh, razlike Med visokimi in nizkimi cenami v enem letu za surovo mleko, pa tudi za predelane izdelke, da je to bilo stabilno, kar pa se je bistveno spremenilo z letom 2007. Nadaljni izziv so strukturne spremembe v proračunu izvodni strukturi, predvsem v 13 državah EU v zadnjih 15 letih. Predvsem, kar zadeva število um, živali, mauznic. Ta uh, razvoj je vidn na tem diagramu, ki nam kaže začasni razvoj ključnih eh, spremenljivk proizvodnje mleka od leta 2000 dalje. In tu razlikujemo med oceno razvoja števila mavznic, eh, potem mlečnost na kravo in tudi dobava mleka. Eh, in tu razlikujemo med EU 15 državami in 13. In tu vidimo eh, krepko črno črto, ki kaže eh, navzdol, se pravi, da se število moznic v EU 13 manjša, 2015 se je to število zmanjšalo za 30 odstotkov v primerjavi z letom 2000. V EU 15, eh, to je temnozelena eh, črta, tudi tam je prišlo do zmanjšanja vendar od 2011 pa je število uh, eh, mauznic eh, se spet veča v teh državah EU15. Potem še en večji izziv je ta, da nekateri tipi kmetij um, na področju sektorja govida, da so te kmetije odvisne od cen. Torej, v prvem stolpcu imamo različne oblike kmetij v evropskem kmetijstvu in tu eh, poudarjamo predvsem specializirane kmetije za prirejo mlika in eh, specializirane za govidorejo in pri um, 22 milijard evrov je to pri govidoreji, pri um, stolpcu F vidimo, da 81 odstotkov celotne proizvodne vrednosti pri specializiranih mličnih kmetijah se realizira s prodajo um, izdelkov, predvsem mleka. Pri govidoreji, tu gre predvsem za mast, zapitanja, torej dve tretjini tam ustvarijo vrednosti z prodajo klavnega goveda. To pomeni, da če so cene za izdelke volatilne, to vpliva na prihodek, na dohodek kmetije. In to še posebej velja za specializirane kmetije za prirejo mleka. In eh, pri kmetijah, ki imajo tudi gobvido, ki pa niso tako specializirane, eh, je odvisnost od um, rezultata, ki se dosiže z mesom um, nižja in sicer pri mešanem, mešanem govidu 36 odstotkov, pri mešanih kmetijah z živino in s polščinami pa 25 odstotkov se pravi zaradi diversifikacije proizvodnje, so te kmetije bolj robustne um, glede na um, spremembe cen pri um, cen za izdelke. Potem um, majhna velikost um, kmetij um, zgovino rejo v državah EU13. Tu na tej karti vidimo um, regionalno povprečno velikost um, gobidorajskih kmetij. In sicer so to podatki FADN. E, tu imamo standardni rezultat 1000 evrov, torej minimalna velikost je severovzhodni severo Eh, Romuniji in največje kmetije so v eh, vzhodni Nemčiji, 1,2 milijona eh, povprečna velikost kmetije. Another main challenge is that the five farm types. Which... Torej, pet glavnih tipov eh, kmetij je zelo neenako razdeljenih po, eh, v Evropski uniji in to nam kaže ta diagram. Posebej veliko neravnovesje pri lokaciji teh kmetij je med EU13 eh, e in EU15. Manjša je razlika med severnimi in južnimi državami članicami. Naprimer, če si ogledamo tu prvi stolpec, tu so eh, kmetije, ki se ukvarjajo s pitanjem, 222 eh, tisoč kmetij, ki se specializira na eh, pitanje gobida v EU15, samo 32 tisoč farm in kmetij pa se ukvarja s pitanjem gobida v EU13, se pravi, da 87 odstotkov vseh kmetij eh, s to specializacijo je v, na območju EU15. In če eh, se premaknemo bolj proti um, desni, pri mešani živini je skoraj 100 odstotkov teh kmetij lociranih v EU13, 231 tisoč kmetij s to um, mešano, uh, mešano živino in samo 9000 takih kmetij je v EU15. In še, zadnja, velik, še zadnji velik izziv za sektor govida so možne spremembe družbenih preferenc. In to vidimo na tem diagramu, ki nam kaže, razvoj, eh, porabe različnih vrst mesa na osebo v EU. Eh, torej, povprečna poraba mesa je bila konstantna od leta 2000, pri um, govejem mesu in teličem mesu, mesu je bila ta poraba do 2007 stabilna, potem pa se je zmanjšala za 10 odstotkov medtem ko se je um, poraba perutnine eh, zelo povečala v zadnjih um, eh, 15 letih za 30 odstotkov na osebo. In tudi zelo intenzivna produkcija in uh, regije z intenzivno regi, um, uh, proizvodno govida so um, v nevarnosti v prihod prihodnosti. Tu vidimo um, torej gostoto staleža na glava, po glavah velike živine in kako je to razdeljeno po regijah Evropske unije. E, torej največja gostota staleža je v severni Italiji z 6,5 na hektar, e, najmanjša gostota pa v baltskih državah z manj kot e, pol glave velike živine na hektar. In če upoštevamo um, pomen okoljskih vprašanj v, ja-, v javnosti in v politiki, predvsem bo to v območjih z visoko gostoto staleža izziv v prihodnosti. In tu še so na kratko še našteti drugačni izzivi. Gre za regionalne razlike v velikosti kmetij, na to sem že opozoril. Nekatere regije v EU so zelo odvisne od eh, specializiranih kmetij za prirejo mleka. Pitanje govida poteka skoraj izključno v EU 15 in sektor govida EU13 je zaznamovan z veliko ranljivostjo zaradi majhne velikosti teh kmetij in v prihodnih letih bodo strukturne spremembe vodile do velikih sprememb. Potem eh, nadaljni izziv je domače povpraševanje tako po mlečnih izdelkih, kot tudi po eh, govejem mesu. To je v bistvu eh, že zasičeno to povpraševanje, kar zadeva mednarodno povpraševanje, pa gre za kontinuiteto in stabilnost makroekonomskega in političnega okvira v velikih državah uvoznicah. In še zadnjo, um, um, torej um, uredbe um, za varstvo okolja eh, in za varstvo um, prehrane vodijo seveda tudi do višjih stroškov in eh, to eh, seveda tudi povzroča težave ehm, za preživetje tega sektorja. In sedaj predajam besedo svojemu kolegu. Želim nadaljevati eh, s političnimi možnostmi. Torej, kaj smo naredili v, študi, v tej študiji? Ogledali smo si eh, inštrumente v okviru nove eskapi. In sicer smo si ogledali predvsem ukrepe, ki so namenjene sektorju govida in ogledali smo si učinek teh ukrepov. Potem smo izvedli študijo o pričakovanih posledicah eh, teh ukrepov za posamezen sektor in iz tega smo povzeli sklepe in ugotovili, ki so omejitve. Mislim, da moramo razlikovati med eh, kratkoročnimi vidiki, eh, tudi deležniki nam pravijo, da gre za negotovost, za volatilnost na trgu, predvsem pri cenah mlečnih izdelkov in potem gre za srednjeročne in dolgoročne posledice. In tu govorimo o produktivnosti, o konkurenčnosti, o politiki ti kah, ki so um-, usmerjene mm, v e, e, trg, torej tr, s tržno usmeritvijo. Um, SKP 2014 do 2020. E, tu lahko rečemo, da je veliko inštrumentov, ki so namenjeni sektorju goveda. Začel bom s prvim stebrom neposrednimi plačili kjer imamo različna navizana, navizana plačila, eh, osnovna premija in tako naprej in potem prostovoljno vezana eh, plačila eh, in to eh, se nanaša predvsem tudi na sektor goveda, potem SUT je tu hm, mm, neka vrste varnostna mreža, minimalna cena za mleko, vendar gre tu tudi za trgovinske ukrepe. uh, ukrepi, ki uh, se lahko uporabijo v uh, primeru katastrof in potem imamo razvoj podeželja, ki je tretji stebr in tudi tu se ukrepi lahko uporabijo za sektor govida. Naprimer, um, svetovalne službe, kakovostne scheme za kmetijske izdelke, um, na ložbe um, v infrastrukturo, potem um, vzpostavitev skupine proizvajalcev, biološko kmetovanje, to je ukrep 10, potem plačila za območja z omejenimi možnostmi, potem z eh, kooperacije, podpora kooperaciji tudi za dobavno verigo in M17, to je upravljanje tveganja. Imamo celo serijo ukrepov, eh, ki že obstajajo in ki se lahko uporabijo, uporabijo za sektor goveda. Preverili smo te ukrepe, vendar zadnji podatki eh, so iz leta 2013 glede knjigovodstva kmetij. Um, in ta politika se izvaja šele od 2014 naprej, zato je to za nas bil velik problem, kajti nismo mogli oceniti. Um, učinka novih ukrepov na področje prireje mesa in na govedorejo. Um, um, zato še ne moremo vedeti, ali gre za izboljšave. To je bil eden od izzivov naše analize. Torej, EU ima veliko, velik razpon različnih inštrumentov, um, vendar bi morali bolj natančno vedeti, kakšni so učinki tega, kaj smo si torej ogledali. Um, ogledali smo si tiste ukrepe, ki so najbolj pomembne za sposobnost življenja e, sektorja za govedo in to so predvsem neposredna plačila, ki igrajo odločilno vlogo. E, torej, ogledali smo si predvsem, e, kako je bilo do leta 2013 v okviru stare SKP in to je že pokazalo, da e, so neposredna plačila takrat. E, predstavljale velik delež prihodkov eh, kmetij s prirejo mesa in tudi govida. In kaj smo potem storili? Ogledali smo si sedanjo SKP in smo poskusili simulirati, nekako kalkulirati, kakšne bi bile posledice pod sedanjo SKP. Torej, vzeli smo um, strukturo iz leta 2013 kot izhodišče, in potem si ogledali eh, število eh, mauznic, eh, dojil in tako naprej. In smo po novem sistemu aplicirali direktna plačila za te kmetije in eh, um, s, um, in smo to pač prenesli na črede iz leta 2013. Tako da je to bila nekako virtualna simulacija, kakšna bi lahko bila posledica. To eh, je seveda vaja z določeni omejitvami, vendar eh, lahko pa dal pogled v delovanje sedanje SKP. En od povzetkov eh, tega je, da so po, neposredna plačila še zmeraj zelo pomemben dejavnik pri oblikovanju prihodka eh, sektorja goveda v EU. Iz eh, vidika evalvacije, je to relevantno in tudi učinkovito. Zakaj je to relevantno? Če si ogledamo prihodek eh, kmetij s prirejo mesa in govida, predvsem v marga, marginalnih območjih, um, um, bi te kmetije um, um, obratovale celo z izgubami. Zato je to. Um, pomemben dejavnik prihodka in razen tega um, to prispeva tudi k temu, da se um, prihodek, dohodek ne, eh, teh kmetij ne le stabilizira, temveč izboljša. Torej, eh, Instrument neposrednih polačil je tudi v novem sistemu zelo učinkovit instrument in eh, tudi potreben, kaj ti prispeva k oblikovanju prihodka. Naslednji, naslednja prosojnica. Tu vidimo e, simulirane posledice nove SKP. Na levi strani e, to je razdelitev prihodka um, in sicer dohodek od dela glede na delovno enoto na leto iz, e, v kmetijah, ki se ukvarjajo s pitanjem. Uh, E, torej temna, temna barva, um, um, torej to je visok delež um, um, um, neposrednih plačil. Se pravi, da če tega ne bi bilo, bi kmetije tam um, obratovali z izgubo. Na e, desni strani pa to vidimo za kmetije, ki se ukvarjajo s prirejo mleka in tu vidimo v severnem delu Evrope bolj svetle barve. E, torej, tu je delež e, neposrednih plačil samo 30 do 40 odstotkov, v Španiji pa vidimo temnozeleno barvo, več kot 100 odstotkov prihodka je tam iz neposrednih plačil v tej e, simulaciji. Vendar moram reči, da imajo ti podatki seveda določene omejitve. E, torej, uporabili smo e, značilnost kmetij leta 2013, vemo pa, e, da so nekateri tudi opustili kmetovanje in da so se deloma kmetije tudi povečale tako, da te številke ne veljajo sto odstotno, ampak to vajo smo e, napravili za to, da dobimo vsaj malo pogleda v dogajanje, kaj smo še storili. Bili smo v stiku z različnimi deležniki in ti deležniki pol, poudarjajo, podpirajo pomen neposrednih plačil. Torej, to, kar smo ugotovili, so nam potrdili tudi oni, ki imajo že konkretne rezultate iz leto, let 2014-2015-2016. In razen tega želijo, si želijo ukrepe, ki bi povečale konkurenčnost eh, z inovacijami. Um, na sektorju goveda um, inovacije zaostajajo. Tam je inovacij veliko manj kot v, na mlečnem sektorju. Razen tega so Eh, si želijo ukrepe, ki so bolj eh, predvidljivi in ki so bolj dolgoročni in um, da se vzpostavijo enaki pogoji znotraj EU in tudi med EU in tretjimi partnerji. Včasih eh, je po njihovi percepciji um, neenako ravnanje. Torej ta predvidljivost je povezana seveda tudi z izrednimi ukrepi za sektor mlika. Nekateri kmetje pravijo, da profitirajo od tega in da jih pozdravljajo, drugi kmetje pa pravijo, da to prispeva k poglobitvi krize s tem, da se poveča eh, količina mlika um, deležniki eh, na vsak način podpirajo kratkoročen ukrep neposrednih plačil in izražajo skrb, kar zadeva um, srednje in dolgoročno sposobnost za življanje tega sektorja. In če vidimo, kako velik delež eh, v prihodku so neposredna plačila, to ne čudi. Eh, torej, dolgoročno si to ne želimo kot neko prehodno obdobje, da, ampak eh, kmetije želijo um, ustvariti prihodek z lastnim delovanjem. Torej, iz naše eh, perspektive mi smo vse to ocenili in kakšni so naši zaključki. V sedanji SKP imamo uh, ok, um, velik okvir ukrepov za sektor goveda. Torej, namesto novih ukrepov bi rekli, da je že veliko inštrumentov in tudi v sedanjem okviru bi lahko storili več kot eh, trenutno eh, delamo. Bolj specifično smo si ogledali tri opcije in sicer eh, tudi zato, ker jih, so jih omenili deležniki in ker niso mm, povsem novi ti ukrepi. Ehm, tudi delovna skupina za trg eh, se je ukvarjala s tem. Prva opcija bi bila, da bi eh, predvideli eh, pašno premijo za dojilje in govedo in da bi s tem podprli predvsem ekstenzivne ehm, sisteme, ehm, torej govedoreje v EU 13 in da bi tudi uporabili paše za biodiverziteto. Um, in to pomeni tudi zelenitev. Avstrija že uporablja tako schemo, vendar eh, je to tam omejeno predvsem na alpske regije. Ampak to bi lahko razširili tudi na večja območja v Evropi. Potem druga točka je preglednost trga in pobude za tržne informacije. Torej imamo e, opazovalnik, so observatori za trg, ki izvaja dobro delo, ampak predvsem pri govedu ugotavljamo, da bi e, lahko še izboljšali. In potem gre za diferencijacijo proizvodov in tudi za spodbujanje izvoza strani inštitucij. Kajti Evropska unija je odvisna od eh, svetovnega trga tako pri govedu kot pri mlečnih izdelkih. Ta odvisnost je vedno večja, zato je to treba spodbujati. Predvsem, naprimer, trgovina z, živi, z živo živino z Bližnjim vzhodom se zelo veča, torej spodbujanje izvoza in olajševanje izvoznih kanalov bi bilo zaželeno. Evropska komisija je dodatnih 200 milijonov namenila uh, spodbujanju tega, ampak mislim, da je treba se tu še kljub temu izboljšati in s tem želim zaključiti svojo predstavitev. Hvala. Duża prezentacja pełna. Bardzo szerokie ujęcie. Hvala lepa za vašo predstavitev. Hvala lepa za zelo celovit pristop. Eh, Strokovnjakom smo dali na voljo kar 40 minut, ampak danes smo si ta čas lahko privoščili. Začnimo za razpravo. Lahko postavljate vprašanje. Gospod Uazo eh, je prvi. Hvala. Samo eno stvar bi povedal. Zelo zanimive dokumente smo prejeli o kmetijstvu in razvoju podeželja. In spet je to samo na voljo v angleščini. Sam bi si želel, da bi bilo na voljo tudi v francoščini. Francija je ena najpomenejših kmetijskih držav skupaj z Nemčijo in eh, tudi ena od ustanoviteljic Evropske unije. No, eh, toliko za uvod. 20. Eh, milijonov eh, glav goveda je v nevarnosti v Franciji. To so zadnji podatki, ki smo jih eh, dobili. Eh, veliko tega uvozimo tudi na Kitajsko. Zdaj se je govorilo o CETI in po CETI naj bi se cena mesa znižala, kar bo še večji problem za francoske kmete. Poleg tega pa eh, k temu lahko prištejemo še eh, carinske stroške. Tukaj gre za nelojalno konkurenco. Kmetje delajo pod eh, ceno proizvodne in zato naša skupina želi zagotoviti minimalni dohodek za kmete. To lahko na finančnih trgih vzpostavi samo posamezna država. Eh, vsak dan dobivamo številke, ki nas eh, zelo skrbijo. Tudi samomorov je zelo veliko, številka narašča. Eh, samomorov med kmetovalci zaradi nezmožnosti izvajanja dejavnosti po ustreznih cenah. Mm, povprečen dohodek je pod 400 evrov in to je nesprejemljivo. Ali se bo ta politika nadaljevala? Eh, ta politika dejansko ubija naše eh, kmetijstvo. Ja, herzlichen Dank. Gospa Holboš, hvala lepa, hvala lepa za to študijo. Tu sem. Imela sem občutek, da ste probleme eh, zelo eh, uravnoteženo obravnavali. Če, mislimo, če pomislimo na eh, izvoz, sama ne podpiram zelo izvoza, tukaj vedno vidimo velike priložnosti, ampak priznavam, da so sedaj te možnosti za izvoz odvisne od gospodarskega razvoja v državah uvoznicah. In to se mi zdi v redu. Treba se pogledati, kaj se tam dogaja. Potem ste videli privlačne eh, rasti trgov v eh, Indoneziji, na Kitajskem. Videli bomo, ali se bo to potrdilo. Edino, kar nekoliko pogrešam v tej povezavi, je sledeče. Niste si pogledali eh, skladnosti politike za države v razvojah. To je velika tema v odboru za razvoj, ne toliko v našem odboru. Ampak to bi morali tudi vključiti v to študijo. Sicer ne bomo dosledni. Potem ste omenili prežno, prožnost in pa odpornost za kmete. To se mi zdi v redu, zato sem tudi zelo hvaležna. Želela bi si še to, če bi specifično govorili tudi o vzraji, o zdravju živali, um, o njihovi odpornosti. Uh, kajti to je povezano tudi z gospodarsko odpornostjo um, uh, uh, uh, gospodarskih um, uh, oziroma kmetij. To je povezano tudi z zdravniškimi stroški. Pokazali ste prosojnico številko 19, ko gre za koncentracijo živinoraje. In tam ste zapisali, da nacionalni zakoni za obvladanje teh družbenih in eh, okoljskih oziroma socialnih eh, eh, pomislekov lahko ogrozijo ta sektor. Ampak vi ste opredelili problem gostote, sami ste dajali, dajali ste 6,5, po mojem mnenju je, bi morala biti vrhovna maja za polovico manjša. Torej, eh, v družbi vidimo problem. Torej, pri nas eh, v družbi to razumemo kot resničen problem. In tudi sami ste na strani 141 v zvezi z 19. karto dajali, da eh, to zlasti velja za uh, države Beneluxa, za, uh, sever, za območje severno od Alp in pa severno Francijo. Torej, sami ste to uh, situacijo opredelili kot nekaj, kar je zelo, zelo slabo, kot šit, kot uh, nekaj, kar je pošastno slabo. Uh, Torej, ne bi rekla, da je to problem v javni razpravi, da to ni problem javne razprave, ampak da je to resničen problem v kmetijstvu. Še enkrat hvala za uh, to študijo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Jar. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala lepa za to študijo. Imel bi eh, dve, tri vprašanja. Torej, prvo se nanaša na možnosti za izvoz. Morda bi nam lahko še malo pojasnili, zakaj je ravno za ta sektor izvoz tako pomemben. Kajti v odboru imamo burne razprave o tem, ali je izvoz dober ali ne. Kajti eh, s tem je povezano tudi vprašanje cen, če izvažamo. Torej, če izvažam, sem seveda tudi odvisen od nihanja cen na svetovnem trgu. Torej, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? Potem bi rad omenil eh, še nekaj. optimalni stalež. Ali ste to vključili v svojo uh, raziskavo? Nekoliko se navezujem na svojo predgovornico. Kakšna je povezava med številom uh, obratov in pa gostoto staležev? Pokazali ste karto v zvezi s tem. In uh, tam smo videli staro vzhodno Nemčijo, tam so bili uh, veliki staleži. Uh, Eh, oziroma veliko staležev, ampak gostota je eh, majhna. Torej, lahko bi rekli, da eh, gostota zna za velikostjo obratov, ampak bolj sa številom obratov, ali je to res ali ne. In potem bi imel še eno vprašanje v zvezi z vezanimi plačili. Torej, tam ste pokazali države članice, regije, ki bi lahko kaj eh, storile za proizvodno eh, govedine glede na težave. Ali ste raziskali tudi to, kako lahko ta vezana plačila vodijo tudi k izkrivljanju konkurence. Prihajam iz Nemčije in vezana plačila smo posem odpravili. Eh, v Nemčiji tudi razpravljamo o tem, ali jih eh, ne bi ponovno uvedli deloma. Torej, kakšna, kako vidite vi to povezavo? Ali prihaja zaradi vezanih plačil do izkrivljanja konkurence in ali ima to vpliv na ceno? Ali se vam zdijo ta vezana plačila nekaj zelo smiselnega ali ne? Hvala. Gospod Rope. Hvala lepa. Hvala lepa za celovito predstavitev te študije. Z, veseljem, z velikim zanimanjem sem vam prisluhnil. Torej, priporočila temelijo na stari kmetijski politiki pred 2013, če sem vas pravilno razumel. Potem pa so se stvari spremenile in rezultati bi bili danes verjetno drugačni, če bi si pogledali podatke eh, iz leta 2016. Kajti ta sektor se je soočal z veliko krizo med leti 2014 in 2015 in, eh, je to, in kriz je na to zelo vplivala. Torej, sklepi na podlagi podatkov iz leta 2013 so verjetno nekoliko zavajojoči. Razumem, da lahko uporabljate samo tiste podatke, do katerih imate dostop, ampak za prihodnost bi si morali verjetno pogledati nove podatke in pa nove tehnologije, ki obstajajo v skupni kmetijski politiki. Dajali ste veste, da je število um, uh, obratov za govedom upadlo in da je notranje popraševanje um, pokrito. No, če je število upadlo, potem notranji trg ne bi smel biti zasičen in to pomeni, da bomo imeli določene probleme v notranjem trgu. Morda bi se morali osredotočati na te stvari in predvideti nekaj popravkov. Poleg tega ste omenili, tudi to, da če ne bo eh, direktnih plačil oziroma neposrednih plačil, potem večina kmetijskih obratov ne bi bila dobičkonosnih. Direktna plačila so različna v posameznih državah članicah. V, vas, v vaših eh, sklepih niste specifično povedali, kakšen vpliv imajo direktna plačila na posamične države članice kajti morda bi bile eh, eh, eh, razlike lahko celo trikratne, če primerjamo različne države. Torej, učinek, ne moremo reči, da je učinek direktnih plačil enak v vseh državah članicah kajti vplivajo na možnost preživetja kmetijskih obratov. Torej, razlike so velike. Potem predloge, ki se nanašajo na izzive, so v redu ampak verjetno se soočamo z mnogo večjimi izzivi danes, naprimer v balskih državah. Naprimer, afriška eh, vročica, eh, prašiča, zadeve so se tu še poslabšale in to je velik izziv za balske države in pa za nekatere polske regije. Mislim, da se ne moramo omejiti na eh, položaj, kakor še ni bil prej. V zahodnoevropskih eh, državah eh, so eh, določene bolezni tudi sprožale velike težave. Ptičja gripa, naprimer. Torej, ne samo direktna plačila, tudi cene so tiste, ki so pomembne kako bi lahko zagotovili stabilnejše cene in pa boljši dohodek v prihodnosti. Hvala lepa. Gospa Gilera, najlepša hvala. To je res zanimivo uh, poročilo o sektorju goveda. Eh, morali bi pripraviti eh, taka poročila tudi za druge sektorje, ki se tudi soočajo eh, s problemi v Evropi. Rada bi se zahvalila za prispevka obih strokovnjakov in pa nekaj konkretnih vprašanj bi rada postavila. Zelo podrobno sta proučila ta sektor in vidi, videli smo, koliko sredstev je bilo namenjenih vprašanj za reševanje krize v tem sektorju, naprimer mlečne krize in tako naprej. Milijardo in pol evrov smo namenili za to. Eh, no, zdaj pa moje vprašanje. Ali mislite, da je organizacijska struktura proizvodnega sistema taka, da prispeva konkurenčnosti sektorja ali Eh, bi lahko bila organizacija boljša, ali se kmetje povezujejo v zadruge in tako naprej in ali to prinaša dodano vrednost, to me zanima. Potem ste pa rekli, da moramo še naprej imeti neposredno pomoč. Ampak konkretno, eh, mlečni svežen je bil sprejet in zanima me, kakšne izboljšave je po vašem mnenju ta eh, svežen prinesel v eh, mlečnem sektorju. Ali je prišlo do izboljšav ali sploh ni bilo nobene izboljšave? Zanima me, ali eh, je ta ukrep bil na učinkovit način izvajan v mlečnem sektorju in kakšne so spremembe. Zelo uh, zanimive predstavitve. Vprašanje bi imel za prvega um, govornika. Torej, govorili ste o volatilnosti cen v mlečnem sektorju, uh, ki so se povečale po letu 2007. Kaj je bil razlog v prvih letih? Sezonske cene? Ali je, bilo, ali je bil to edini razlog? Sedaj pa še vprašanje za drugega govornika. Govorili ste o uh, pašni premiji. Spominjam se, ko smo imeli premije za ovce, naprimer 15 fentov na ovco. Potem pa uh, ni bilo važno, kakšne so te ovce bile. Ljudje so potem število uh, ovc uh, vedno bolj povečevali. In to je delovalo v nasprotju s trgom. Kajti na proizvedenih je bilo več ovc, koliko jih je trg lahko prenesel. In po tej lekciji, če si pogledam to, ko torej govorite o premijah za paše, Ali se ne bojite tega, da bodo ljudje zahtevali vedno več? Ali bomo imeli omejeno število eh, na eh, prosilca ali pa na kmetijski obrat? Ali bo to veljalo samo za določene tipe zemlje? Ali bi lahko to nekoliko podrobneje razložili? Gospod Loazo je govoril o velikem dramatičnem upadu uh, v kmetijstvu v Franciji. Um, torej zemlja se je drobila in drobila uh, v Franciji in um, kmetijski obrati so postali posem neekonomični. In gotovo je moralo priti do določene prilagoditve. Gospod Loazo, ali lahko rečemo, da bodo, da enostavno niste naredili dobrega načrta za te kmete, da so bili eh, kmetijski obrati enostavno čisto premajhni. In sedaj zadnja točka. Če boste trošili javni, javna sredstva, da bi pomagali kmetovalcev, sem si vedno mislil, da bi morali imeti upokojitev za dostojnostvo, kjer date eh, kmetovalcu eh, določeno pavšalno vsoto, ko gre v pokoj in potem ne bo nikoli več smel kmetovati. Lahko pa bi predal to mlademu kmetovalcu, ki bi lahko kmetoval brez subvencij. In to bi lahko pomagalo premustiti to generacijsko vrzel. Toliko z moje strani. Pan Flanagan. Gospod Flanagan. Uh, Hvala lepa, zelo zanimiva razprava. Eden od govornikov je omenil. Um, probleme z kmetijskimi um, obradi. Če bi uh, ti uh, tekmovali z drugimi kmetijami drugot po svetu v redu, torej, to je tako, če, kot če bi uh, prosili nekega običajnega uh, kolesarja naj premaga Leja Armstronga. Torej, primerjava drži. Kako naj bi mi tekmovali z drugimi, kako naj tekmujemo glede na naše visoke standarde in glede mm, na to, da so eh, stroški mnogo višji kot v Braziliji in kako naj sedaj realistično tekmujejo. Torej, mi smo neto izvozniki, Eh, torej, in da smo v globalni trgovini velika teža. Ampak mi ne moramo eh, prehraniti goveda, ki ga imamo in to moramo uvažati. In zanima me, kakšne predloge imate v zvezi s tem, po kakšni poti bi morali stopati. Kajti slišali smo tukaj številne zanimive predstavitve v zadnjih letih. In slišali smo zanimivo predstavitev o proteinih in pa o vrsti proteinov, ki so potrebne, da prehranimo vrsto živali, s katerimi sedaj kmetujemo, ki jih sedaj gojimo. Torej, vprašanje je, kakšne beljakovine potrebujejo naše živali. Ali bomo vedno odvisni od soje in če je tako, ali si bomo pogledali možnosti, da bi jih lahko gojili in če to ni možno, potem v zvezi z odgovorom slišim zelo različne informacije, ali bomo lahko gojili druge vrste uh, beljakovin in morda beljakovine, ki ne vsebujajo eh, celotno komplicirano verigo aminokislin. In ali bomo imeli eh, takšne živali, ki to lahko tudi prebavijo in uporabijo. In ko govorimo o evropskem govedu, ali potem bomo govorili res o resničnem um, evropskem govedu, uh, ki je zraslo uh, na travi in pa na karmilu, ki smo ga predelali uh, v resnici v Evropi. In po mojem mnenju bi bilo to smiselno. Torej, zanima me, kaj menite o tej ideji. Torej, da bi opustili živali, ki so odvisne od takšnih proteinov, ali pa alternativa, če, bomo, če jih bomo ohranili, kako bomo potem obvladovali uvoz krme. Potem pa še to, da uh, uh, bi uh, uh, kmetovalec stal lahko na svojih dveh nogah. Kako? Torej, uslišali smo te, to, kar je povedal uh, francoski kolega. Kako naj tekmujajo? To je izredno težko. Torej, preživeti li, bomo tisti, ki bomo, uh, se bomo najbolje odrezali. Uh, videti je, da ljudje po, uh, storijo celo samomor, položaj se dejansko slabša. Če gre za prometno nesrečo, vem, vemo, uh, oziroma vemo, kaj se dogaja. Uh, torej kmet, kmetovalci so pod velikim stresom. Kmetovalci uh, poslujajo z izgubo. Evropska unija je povzročila to, da smo še manj odvisni sami od sebe. Če bi bil jaz francos in če bi mi dali ta dokument v angliščini in ne pa v francoščini, bi bil tudi sam ogorčen. Eh, prosimo, to je treba prevesti tudi v francoščino. Gospod Heusling. Ja, torej, študija prenaša zanimiva dejstva, ampak pokaže tudi, kako nestabilen je celoten sektor. Omenili se število goveda, ampak če bi si pogledali še število kmetovalcev, potem bi videli, da je to število v zadnjih letih izredno upadlo. Torej, izvoz je narasel, ampak število kmetovalcev je upadlo. Morda bi morali podati tudi te številke, pokazati bi nam morali aktualne podatke, kajti uh, eh, navesti bi morali tudi podatke o kmetovalcih, ki živijo od te proizvodnje. Potem ste govorili o izvoznih trgih, čež da je tu še vedno prihodnost, dajali ste da govorimo tukaj o kakovostnih proizvodih ampak eh, če sem pravilno razumel, pri izvozu ne gre tukaj za kakovostne eh, eh, proizvode, ampak govorimo tukaj bolj o mleku v prahu. Ali je to prihodnost? In potem izjemna odvisnost tega sektorja od direktnih plačil. Če pogledamo v prihodnost. In če res razmišljamo o tem, torej moramo razmisliti o tem, ali bomo lahko trajnostno ohranili sistem direktnih plačil ali imate sektor sploh kakršne koli možnosti, če umaknemo direktna plačila? Prej ste omenili tudi Avstrijo in Avstrija je primeren eh, primer, ampak tudi številne južno-nemške eh, eh, situacije. Če imamo majhne obrate, ki se osredotočajo na evropski trg z visokokakovostnimi proizvodi, potem to tudi deluje. Ali smo res tako odvisni od rastočih izvoznih trgov? In moja zadnja točka, ob koncu ste omenili eh, izvoz v, eh, na vzhod eh, in sicer živih živali. Torej, previdno, previdno. To je izredno vprašljivo, ampak bližnji vzhod, hm, Turčija in tako naprej. Torej, to so nestabilne regije in mislim, da ne moramo staviti na nestabilne regije kot na regije, kamor bo Evropa izvažala. Hvala. Hvala lepa. To je bil naš zadnji govornik. Sedaj pa bom prosil eh, strokovnjake, da, oziroma sedaj pa bom prosil predstavnike komisije, da nekaj povedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi čestital sekretarjatu, da je zaprosilo za to študijo rezultat je zelo dober. Torej, čestitam uh, avtorjema za uh, dobro uh, predstavitev. Na zelo dober sta, s, način sta strnila te velikanske mase podatkov. In uh, to bo podlaga za delo za naslednje mesece, če ne celo leta. Torej, eh, sektor govedi ne, je, je zelo kompleksen in heterogen v Evropi. In iz naše perspektive to kaže tudi na kompleksnost, zaradi katere bo težko najti rešitev, ki bi bila ustrezna za celoten sektor. Kajti eh, tukaj imamo mlečni sektor, ki je najpomembnejši enotni sektor, eh, Če pa ga povežemo se z, z, z sektorem govedine, potem to predstavlja skupaj 40 odstotkov uh, evropske kmetijske proizvodne. Torej, to je srce uh, evropske kmetijske politike. In mislim, da bi morali vse izsledke in različne informacije vzeti izredno resno. Tudi to, kar smo slišali danes popovdne. Torej, res smo navdušeni nad uh, vašim delom. Naj pokomentiram dva ali tri vidike, ki so neposredno povezani z našim sedanjem delom v službah Evropske komisije skupaj s profesionalci in pa deležniki, zlasti kar se tiče preglednosti trga in pa kar se tiče tržnih informacij. Kajti eh, mi eh, sodelujemo tudi z eh, opazovalnicami, z observatoriji tako da bi bile cene na trgu bolj pregledne. Povsem jasno je, ne samo kar se tiče opazovalnic za eh, meso, mimo grede te opazovalnice že delujejo in na tem področju smo zelo dejavni. Morda bolj, bolje poznate mlečni observatorij, ta je starejši in nekoliko bolj uveljavljen, ampak eh, na obeh straneh imamo težave za zbiranjem In na to ste tudi opozorili, to je eden od elementov, kjer moramo vsi sodelovati, zato da bomo izboljšali naše znanje, naše vedenje o sedanjem oblikovanju cen. Kajti to je izrednega pomena za druge pobude. Treba si je pogledati obvladovanje tveganja, volatilnost cen in pa Vse to, eh, s čimer se bomo okvarjali tudi v kontekstu eh, nepoštenih trgovinskih eh, praks. <clears throat> Torej, oblikovanje cen, to je izredno pomembno v zvezi s tem, pomanka, primankuje podatkov. In zelo nas tudi zanima vaša podpora tukaj, kako bi lahko položaj izboljšali. Potem je tu še en element, ki je izrednega pomena. Potrošnja, tudi to ste omenili torej notranja potrošnja upada, zlasti kar se tiče eh, mesnih proizvodov in eh, govedina je tukaj v ospredju, eh, upada pa tudi potrošnja določenih mlečnih izdelkov. Radi bi ohranili potrošnjo vsaj na sedanji ravni in radi bi tudi promovirali naše visokokakovostne proizvode, vsaj upam, v večini primerov. In uh, na ta način bi lahko dali kmetovalcem možnost, da za svoje kakovostne proizvode določijo kar se da vis na, visoko ceno. In v zvezi s tem smo povsem na vaši strani. In v zvezi s tem bi radi tudi okrepili naše sodelovanje za vami. Eh, torej, vi pa nam, eh, prosim, pomagajte pri naših observatorijih, kjer bi eh, radi razpravljali o rezultatih vaših študij. In vabim vas torej, k sodelovanju. Upam, da bomo to lahko zagotovili skupaj. Torej, toliko z naše strani. Še enkrat bi rad čestitev parlamentu in pa avtorjema za to študijo. Hvala panowie eksperci, panowie profesorowie. Dobro, zdaj bom prosil še oba strokovnjaka, če se lahko odzoveta na vaše izjave in odgovorita na vprašanja. Da, bom eh, začel eh, s prvim vprašanjem iz Francije. In sicer je šlo za nujno situacijo glede nizkih cen, mogoče minimalni dohodek v okviru SKP eh, naj bi bili kmetje v zelo slabi situaciji. Rekli ste, da eh, to ubija kmetovanje. No, eh, mislim, da bi morali glede na vse to, kar se dogaja, vzeti malo distance in pogledati, kakšne bi bile stvari brez SKB. Po mojem mnenju bi bile eh, še bistveno slabše. In zato sem sam tudi eh, razlikoval med kratkim in srednjim rokom. Neposredna plačila na kratki rok, prav tako eh, vsi izjemni ukrepi v mlečnem sektorju in tako naprej, vse to je pomagalo. Nekateri ukrepi so mogoče prišli prepozno, ali pa niso bili v celoti primerni, ampak pomagali so upravljati s to krizo. Na dolgi rok pa za kmete ni dobro, da so tako odvisni od neposrednih plačil. In eh, tukaj bi si želeli več produktivnosti in inovacij, da bo sektor postal bolj neodvisen. To kaže še na eno stvar. In to se odraža tudi v heterogenosti. Obstaja namreč problem v strukturi kmetij, eh, tudi nekateri drugi ste to omenjali. Če je kmetija tako majhna, da eh, se jim več ne splača obratovanje, potem je mogoče schema za upokojitev nekaj, o čemer bi bilo vredno razmisliti. Mogoče bo tako eh, na dolgi rok vse skupaj postalo bolj izvedljivo. Eh, mogoče se bo na ta način ustvaril prostor za druge. In eh, problem, ki obstaja, bi morali rešiti na tak ali drugačen način. No, zdaj pa druga govornica, govorila je o, o eh, koherenci, tudi glede držav v razvoju. Vem, kaj ste želeli povedati, ampak. Eh, mandat, eh, ki smo ga dobili iz to študijo, nam ni omogočal, da bi se tega lotili oziroma eh, nismo bili pozvani k temu. In zato se nismo lotili tega vprašanja. Ne zato, ker nas ne bi zanimalo. To so razlogi, zakaj se pač nismo poglabljali v tematiko, ki ste jo omenili. Potem vprašanje gospoda Jara. govoril je o strokovnjakih in njihovih mnenjih, ampak ali je to vedno dobro? V vsakem primeru bi bili odvisni od eh, spremenljivih cen na svetovnem trgu. Ali bi si tega želeli za svoj sektor? Vem, kam je merilo vaše vprašanje, ampak kako pogledamo razvoj? vidimo, da se uh, uživanje mesa zmanjšuje postopoma, uh, prihaja pa do povečanja proizvodne uh, govedine. Uh, vse večje je tudi povpraševanje v svetu po beljakovinah in Evropska unija mora uh, zadostiti temu povpraševanju. Rekli ste tudi, da je treba optimizirati uh, govedorejo in da ne smemo mešati gostote z, z drugimi eh, kriteriji. Glede tega eh, vam dam prav. Kar se tiče koncentracije proizvodne, eh, in to je omenil tudi nekdo drug, tukaj s prstom kažemo na sever Francije, nizozemsko dele Danske. Tam probleme povzroča uredba uh, o nitratih uh, in s tem je povezano tudi uh, gnojilo. Del goveda naj bi tam celo pobili, zato da izpolnijo zahteve iz te uredbe. Torej, sektor se razvija, ampak imamo tudi okoljske omejitve ki jih je tudi treba upoštevati. Potem je spregovoril gospod Rope o drugih eh, podatkih in da eh, pri svojih ugotovitvah ne bi smeli izhajati iz stare SKP. Delno se strinjam. Ampak simulacijo smo naredili ravno iz razloga, da bi kombinirali izvajanje leta 2016 in to primerjali s sistemi kmetij. Eh, glede na pomagljive informacije je bilo to najboljše, kar smo lahko naredili. Eh, imamo tudi ukrepe iz drugega stebra, ki so bolj natančni, ki se osredotočajo na posamezne kmetije. In eh, tukaj smo imeli nekaj več podatkov, ampak v zvezi z neposrednimi plačili pa nam je podatkov res manjkalo in skušali smo vse obstoječe informacije kar najbolje vključiti. Potem je bilo še vprašanje v zvezi z mlečnim svežnem. Še na to bi odgovoril. Veliko denarja je bilo porabljenega za eh, goveji in mlečni sektor in kakšen je vpliv eh, mlečnega svežna. To vas je zanimalo tukaj je več elementov. E, povečala se je tržna e, preglednost, imamo observatorij za mleko, imamo pa tudi e, organizacije proizvajalcev in skupine proizvajalcev. Razširjena je bila študija, ki že skuša dati prve dokaze in ugotovitve v zvezi z učinkom mleka. Eh, mlečnega svežna. Situacija pa ni še v celoti jasna in zelo težko je eh, zdaj v podrobnostih govoriti o vplivih in posledicah, ampak nasplošno gledamo so bile posledice pozitivne. Potem še eh, predlog za pašno premijo. Eh, vi ste to primerjali s premijo na enoto. In eh, rekli ste, če ne bi bilo tega možno povezati z gostoto živali. To je res eden od pogojev, ki ga želimo k temu dodati, lahko pa razmislimo še o drugih pogojih oziroma drugih elementih takšne premije premija na enoto pa je vendarle drugačna od te, ki jo zdaj mi predlagamo. V novih državah članicah, če jih lahko še vedno tako imenujem, no, v teh državah je prišlo do zmanjšanja števila krav dojil in to bi lahko bil ukrep, e, ki bi mogoče to malo zaustavil. Potem imamo tudi uh, nevezano pomoč, ali je ta imela uh, negativen učinek ali ne. Nekdo je postavil tudi to vprašanje, ali je mm, ta vezana pomoč uh, oziroma nevezana pomoč vplivala na izgubo konkurenčnosti. To je res uh, ena od skrbi, ki si jo postavljajo akteri. Če si ogledamo, uh, zakonodajo, vidimo, da je taka prostovoljna eh, nevezana pomoč uh, možna, ampak za specifične sektorje in za marginalizirana področja, kjer sektor uh, izgublja na pomenu, tam se lahko uporabi ta prostovoljna vezana pomoč. No, približno um, polovica obratov za prirejo mleka dobiva to pomoč. Ampak kako to preverjati? Mm, eh, Naprimer, ali pa kako preverjati eh, sektor eh, sladkorne pese v, na polskem, ali je celoten sektor tam marginaliziran. Dobro bi bilo pogledati kako se izvaja prostovoljna vezana pomoč, ali je v skladu z nameni zakonodaje. To preverbo mislim, da bi bilo treba izvesti. Od uh, uh, začetkov izvajanja do zdaj pa verjamem, da je komu to že povzročilo skrbi v zvezi s konkurenčnostjo. Birken, birken. Mogoče lahko še kolega odgovori na ostala vprašanja. Uh, še nekaj misli, ki jih je izrazilo več članov in članic parlamenta. E, namreč e, veliko se vas je navezalo na e, bolj posodobljene podatke. Podatki, ki smo jih vključili v študijo, so bili najnovejši Eh, in sicer smo te dobili jeseni 2016, ko smo študijo pripravljali. In eh, zato smo naše analize, analize uh, utemeljili na teh podatkih. Dobili smo podatke od Eurostata, od Evropske komisije. In podatki iz Unije so vedno zelo kompleksni, tako da uh, pregled in obdelava vseh teh podatkov ponavadi trajata tudi več let. jeseni 2016, ko smo pripravljali študijo, to je bilo pred pol leta torej, smo imeli dostop samo do podatkov iz leta 2013 uh, eh, za večino zadev omenjenih v študiji. To so bili takrat najbolj aktualni podatki na voljo. In vemo tudi, da je bilo najbolj zanimivo obdobje tudi za Evropski parlament obdobje zadnjih dveh let. E, to obdobje smo komaj da lahko pokrili. Delno smo e, ga e, s podatki iz Tržnega observatorija Evropske komisije. Ti podatki so malo bolj aktualni, ampak večina strukturiranih podatkov, pa se vedno objavi eh, zamudo kakšnih dveh ali treh let. Je to vse? Da. Najlepša hvala, zahvaljujem se prav vsem. Hvala za predstavitev te študije. Študija je res eh, zelo obsežna in celovita. Dobili smo jo tudi v papirni eh, verziji. In eh, ta študija obsega ogromno informacij, ki nas bodo vodile eh, skozi te pomembne sektorje, skozi sektor goveda, ki doživlja spremembe v okviru SKP. Ali bi morali imeti poseben sistem premij za govedorejo? to vprašanje si postavljamo. Trenutne rešitve so težavne in ko se eh, neka kmetija odloči prekiniti z govedorejo, se situacija spremeni. Spremembe pa potem privedejo tudi do eh, sprememb učinka na celotni ekosistem. Naprimer, sploh se to zgodi v primeru, ko se kmetje odločijo za ekološko kmetovanje. Še enkrat se zahvaljujem eh, obema govorcama in vsem ostalim. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu, na vašo študijo pa se bomo vsekakor še kdaj vrnili. Tako, zdaj pa prehajamo na 13. točko, to je predstavitev predstavnika komisije GD za kmetijstvo in razvoj podeželja o kmetijski komponenti v potekajočih in prihodnjih trgovinskih pogajanjih. Omenili smo tudi potekajoča in prihodna trgovinska pogajanja z Japonsko. Eh, pogajanja zdaj potekajo, so tudi v najbolj napredni fazi. Eh, imamo tudi pogajanja z Merkosurjem, ZDA, Avstralijo, Novo Zelandijo in drugimi državami. Mm, to, kar nas tukaj zanima, je tudi vpliv Brexita na to temo. Veliko zapiskov imam v zvezi s tem, ampak mislim, da bo direktor, ki je odgovoren za mednarodne zadeve pri DG Agri, gospod Clark, z veseljem z nami delil te informacije. Vesel sem, da so na našo prošlo prišli tudi predstavniki DG za zdravje. Gre za temo uvoza brazilskega mesa, ki je zelo pomembna. Gospod Skamal je tu z nami v imenu Generalnega direktorata za zdravje. Hvala, da ste prišli danes na sestanek našega odbora in upam, da nam boste lahko zagotovili več podatkov o tem vprašanju. E, to je bila nujna prošnja, zato razumem, če nimate vseh e, informacij pri roki. Bomo pa z veseljem prisluhnili vsemu, kar nam boste povedali. Mislim, da lahko zdaj besedo dobi gospod John Clark. Eh, vi, gospod, niste prvič eh, tukaj v našem odboru. O tej temi smo že nekajkrat govorili in vaša današnja predstavitev danes bo gotovo tako zelo celovita in eh, obsežna kot ponavadi. Hvala, upam, da to ne bo moj zadnji obisk. Bom pa svoj kratek prispevek osredotočil na dve tematiki. Najprej eh, bi povedal najnovejše informacije eh, glede eh, trgovinskih pogajanj in mednarodnih dejavnosti, ki jih vodim v tem trenutku. Potem pa bom nekaj povedal tudi o izzivih za našo trgovinsko politiko in kaj to pomeni za kmetijstvo, trgovino in SKP. Z veseljem bom potem tudi odgovoril na vsa vprašanja. Eh, tukaj sem s kolegi iz, oziroma dvema kolegoma iz DG Sonte, torej Generalnega direktorata za zdravje, ki bosta potem odgovarjala na eh, škandal v zvezi z brazilskim mesom najnovejši dogodki. No, na dvostranski ravni bom začel s pogajanji z Japonsko. Tukaj eh, govorimo o tržnem dostopu do naših kmetijskih proizvodov, eh, potem eh, gre tudi za visoko stopno zaščite. V teh pogajanjih je to mm, nekaj edinstvenega. Eh, decembra nam še ni uspelo tega zaključiti eh, z Japonsko, preveč odprtih vprašanj je še bilo, ampak eh, želimo pa pred poletjem sprejeti ta prostotrgovinski sporazum. Premi Abe in predsednik Juncker sta se srečala danes in oba sta zavezana temu cilju. Če si ogledamo še druga pomembnejša pogajanja, ki v tem trenutku potekajo, potem eh, vidimo, da eh, eh, bo z TTIP-om treba še nekaj časa počakati. Imamo skupno poročilo, ki je bilo objavljeno, ampak stvari so zastale. Kljub temu zastoju pri TTIP-u pa imamo zelo pomembno agendo in zelo polno agendo glede prostotrgovinskih sporazumov z drugimi deli sveta. Merkusur, na primer, eh, tukaj gre za občutljivo temo, za številne tukaj eh, v tej dvorani in moramo biti zelo previdni, ko pristopamo k tem pogajanjem. Še vedno računamo na vašo podporo, da, bomo, da boste državam članicam prenesli naše sporočilo. V teh pogajanjih eh, obstaja veliko občutljivih vprašanj z kmetijskega vidika, ki jih je treba obravnavati. Ehm, pripravljajo se tudi pogajanja z Novo Zelandijo in Avstralijo. Ehm, zdaj pripravljamo ehm, dokumente o obsegu. Za obe državi, tukaj so izražene tudi precejšnje ambicije. In ko bo to končano, bo Evropska unija prosila svet za mandat, da uh, začne z pogajanji o prostotrgovinskem sporazumu za Avstralijo in Novo Zelandijo. To se bo verjetno zgodilo v drugi polovici letošnjega leta. Mi na DG Agri se eh, zelo dobro zavedamo, da eh, bo tudi tukaj prišlo do občutljivih vprašanj za kmetijstvo, eh, naprimer za meso, za sladkor in pa mlečni sektor. Zato bo treba biti previden pri državnem zastopu za te proizvode in eh, treba bo dobiti tudi dober dogovor glede eh, geografskih oznak. No, kar se dvostranskih eh, sporozumov tiče, se komisija zdaj pogaja z Mehiko. Upam, da bomo ta pogajanja zaključili še letos. Pogajamo se tudi o prostotrgovinskih sporozumih s Filipini in Indonezijo, pa tudi s Tunizijo in Norveško. Svet v tem trenutku razpravlja o mandatu eh, za odprtje pogajanj s Turčijo, da se posodobi eh, carinski zakonik med EU in Turčijo. Nekaj stvari je treba še povdariti pri vseh teh pogajanjih. Prva je, da eh, si vedno prizadevamo za uravnotežen rezultat za kmetijstvo, želimo si nekaj pozitivnih stvari za naš trg. Imamo pa tudi svoje pravila v zvezi z zdravjem in okoljem in eh, o tem se ne pogajamo. CETA je dokaz tega. Niso pa samo prosto trgovinski sporazumi eh, predmet mednarodne trgovine. Mi želimo tudi spodbujati dobre prakse po svetu. Nekaj napredka je bilo doseženega na tem področju, um, še posebej v zadnjih letih. Imeli smo um, konferenco Svetovne trgovinske organizacije v Nairobiju. Evropska unija je k temu veliko prispevala. Ukinila je izvozne subvencije in uh, tudi na naslednjem ministerskem srečanju v Argentini decembra bomo govorili o teh zadevah. Naprimer, kako se zoprstaviti eh, izkrivljanju konkurence? Mm, imeli smo tudi eh, dober sporazum o podnebju v Parizu in sprejeti so bili trajnostni cilji za leto 2030. Potem eh, je bil uspešen tudi vrh G20 kmetijskih ministrov v Berlinu. Člani so se dogovorili o tem, da bodo bolj sodelovali Eh, pri trajnostnem upravljanju eh, z vodami in pri boju proti, proti mikrobni odpornosti. Dogovorili so se tudi, da bo treba ukrepiti eh, investicije zasebnega sektorja v agroživilski sektor v Afriki. Mm, in to je pomembno pred eh, vrhom Evropske unije in Afrike, ki bo potekal jeseni mislim, da kmetijstvo res igra pomembno vlogo, ne samo za rast in delovna mesta, ampak tudi za trajnost. In eh, vse te naše dejavnosti tudi gredo v tej smeri in kažejo na pomen kmetijstva. Če zdaj naredim korak nazaj in pogledam, kakšni so izzivi za našo kmetijsko-trgovinsko politiko. Eh, predvsem bom govoril o obdobju naslednjega leta ali dveh. Če si pogledamo v političnem kontekst v EU, vidimo, da so državljani EU eh, vse bolj kritični do trgovinskih dogovorov in do gospodarske globalizacije. To je zelo pomemben element eh, tudi pred volitvami v številnih državah, eh, ki bodo potekale letos. In temu smo bili priča tudi pri uh, kaotičnem podpisu sporazuma uh, CETA oktobra lani. Mm, gre za prostotrgovinski sporozum s Kanado. No, nekaj resnih vprašanj eh, je pred nami, ko gre za trajnost naših sporozumov in pa globalizacijo. Potem imamo tu še Brexit, seveda. To je še dodaten eh, faktor negotovosti v naših eh, kmetijsko-trgovinskih odnosih. Mm, to bo tudi velik izziv eh, za Evropsko unijo. No, če pa pogledamo širše, naša eh, politika bo naletela na eh, bolj težavne okoliščine, naprimer več bo tržnih sporov. Predvsem imam tukaj v mislih ZDA in Kitajsko. Lahko tudi rečemo, da bo Rusija še naprej ohranjala svoj pristop do eh, kmetijsko-trgovinske politike. Kar nekaj eh, sanitarnih prepovedi obstaja in pa širši embargo eh, za izvoz iz Evropske unije. Tudi ZDA pošiljajo mešane signale glede trgovinske politike in to je zelo pomembno za eh, večstranska pogajanja. Eh, formalno so se ZDA umaknili iz pogajanja o TTIP-u. ZDA ima tudi eh, negotov oziroma nejasen odnos do dvostranskih pogajanj. Tako da gre tukaj za stvar, pri kateri nekdo vse dobi, nekdo pa vse izgubi. Evropska unija mogoče v tem kontekstu lahko eh, okrepi eh, eh, gospodarsko sodelovanje z drugimi državami v Ameriki in pa v Aziji. Komisarka Malmström je bila glede tega predvsej jasna. Evropska unija po njenem mnenju želi zapolniti prostor, ki ga bodo dali na voljo ZDA. Trgovinski partneri, kot naprimer Japonska, Mehika in Merkosur, so zdaj še bolj eh, pripravljeni na sprejem eh, sporazuma z EU. Želijo eh, dokazati, da niso odvisni od ZDA in želijo dokazati tudi, da ostajajo odprti v tem ozračju mogoče vse večjega protekcionizma. Želijo dajati vtis, da sami ne gradijo zidov. Zaključil pa bi z naslednjim. Rad bi eh, našo prosto trgovinsko oziroma kmetijsko trgovinsko politiko uvrstil še širše. Eh, pomen evropskega sektorja eh, je zelo velik. Ja, želim povedati, da smo objavili končne številke glede agroživilskega oziroma agrotrgovinskega sektorja v zadnjem letu imamo tudi presežek 19 milijard. Agroživilski sektor je tudi glavni razlog, da ima Evropska unija tudi eh, splošen eh, presežek pri trgovanju z eh, dobrinami. Mm, ta presežek traja zdaj že sedem let za povrstjo. To je vsekakor prineslo koristi našemu sektorju in pač tudi širše. E, Naprimer v sektorjih, kot so sektor e, prašičega mesa, mleka in drugih proizvodov, se to e, kaže. Priznavamo pa tudi, da niso vsi sektori v enaki meri bili deležni koristi od prostotrgovinskih sporazumov. Goveji sektor, potem sektor prašičega mesa, perutnine, ovčjega mesa, sladkorja in tako naprej. Ti sektori bodo v prihodnih eh, prostotrgovinskih sporazumih deležni večje konkurence. To ni nobena skrivnost in teh občutljivih sektorjev ne bomo liberalizirali. No, eh, naj potegnem še nekaj zaključkov. Če pogledamo vse te evropske in mednarodne izzive, e, mislim, da moramo zagotoviti, da bo naša trgovinska politika neko vodilo e, k krepitvi naših vrednot, e, namreč, da se ukrepi odprtost, sodelovanje, da se ne okrepi konfrontacija, želimo tudi spodbujati pristop, ki temeli na vrednotah in pa vladavino prava. V odprtost pomeni, da želimo krepiti naše ekonomske odnose s partnerji, želimo pa v prihodnje upraviti še boljše delo, ko gre za razlaganje naših trgovinskih sporazumov in pa eh, naše odprtosti drugim akterjem, predvsem eh, majhnim kmetovalcem, ki tudi, če dobivajo koristi od trgovine, v to niso vedno prepričani in menijo, da niso. Eh, vedno prejemniki eh, tistih koristi, eh, ki jih trgovinski sporozumi prinašajo agroživilskemu sektorju. Mm, potem prihaja tudi do nasprotovanja med različnimi sektori in pa slab položaj kmetov se izpostavlja, slab položaj v prehrambeni verigi. Potem omenil sem nekaj občutljivih sektorjev, teh ne bomo žrtvovali moramo zagotoviti, da kjerkoli eh, bo prišlo do pogajanj, ki presegajo kmetijske teme, seveda, da bo rezultat eh, vedno tak, da bo zagotovil zadostne varovalke za občutljive sektorje in da bo vzpostavljeno ustrezno ravnovesje. Zato, da bomo to dosegli, pa sem vesel tudi prispevkov tega odbora in pa vašega pritiska. pri trgovinskih pogajanjih pa ne gre za enosmerno ulico, enosmerno pot. Včasih je treba tudi pri čem popustiti, eh, ker je treba upoštevati tudi interese naših partnerjev. Eh, na koncu je treba vse skupaj seveda uravnotežiti in pogledati, kaj eh, smo ponudili in kaj dobili v zameno sodelovanje s partnerji se mi zdi tudi pomembna vrednota. Nadaljevati moramo eh, s prizadevanji tudi v mednarodnih forumih, večstranskih forumih, naprimer v, trgovin, v Svetovni trgovinski organizaciji. Želimo ohraniti svojo vodilno vlogo v tej organizaciji in uporabiti želimo svoje prostotrgovinske sporazume, zato da bomo sodelovali s partnerji tudi pri pomembnih vrednotah, kot so trajnostni razvoj, okolje in tako naprej. Vladavina prava. To pomeni, da je treba spoštovati sporazume, ki jih ratificiramo, moramo pa biti tudi odločni v odnosu do svojih trgovinskih partnerjev. Tudi od njih pričakujemo, da spoštujejo svoje zaveze in koristi, ki jih pridobimo iz trgovinskih sporazumov, lahko samo na ta način v polni meri uživamo. Zagotoviti moramo torej, da bodo partnerji eh, dobili eh, neobremenjene postopke SPS in da bo vse skupaj pregledno. Komisar Hogan bo tudi spremljal mm, različne trgovinske eh, sporozume oziroma pogajanja. Govori se o um, prehranski diplomaciji, ekonomski diplomaciji in pa spodbujanju uh, agroživilskih proizvodov. Skupaj uh, s komisarjem Hoganom bo obiskala Kanado in ZDA na promocijski misiji. To bo potekalo spomladi, obiskala bo pa tudi Iran in zalivske države jeseni. Uh, to je zelo zanimiv trg. Obiskala bo tudi uh, agroživilske sejme v Kanadi, Indiji uh, in drugod po svetu, zato da bi uh, še dodatno odprla naš trg. Uh, vidim, gospod predsednik, da želite, da končam. Nekaj čisto na kratko, trgovinska agenda in pa modernizacija skupne kmetijske politike, še nekaj o tem, evropsko kmetijstvo mora. Uh, Eh, čim bolj izkoristiti tržne priložnosti, mora pa tudi prispevati k trajnostnim razvojnim ciljem in k blaženju podnebnih sprememb. Eh, seveda to ne bo lahko. Skupna kmetijska politika mora kmetom in proizvajalcem pomagati, da bodo ostali konkurenčni. Mi bomo v procesu modernizacije in poenostavljanja skupne kmetijske politike vse to spremljali in še naprej bomo kmetom pomagali, da ostanejo konkurenčni in da bodo uspeli prek eh, raznih varnostnih mrež, eh, pomoči pri dohodku in tako naprej, eh, da bodo uspevali na tem trgu. Kmetom želimo pomagati tudi, da izboljša inovativnost in da se poveča lokalno, in tudi mednarodno povpraševanje. Mislim, da je to eh, zelo pomembna prioriteta za naslednje obdobje. Eh, torej, trudili se bomo za te cilje, ki sem jih ravno kar navedel, s tem pa bom tudi zaključil in z veseljem potem prisluhnil komentarjem in vprašanjem in na njo tudi odgovoril. Potem pa je tukaj še kolega, ki bo spregovoril o temi brazilskega mesa. Hvala. Imamo, imamo čas. Ja, imamo dovolj časa. Nisem vas eh, hotel eh, omejiti v svojem govoru, ampak vedno spet ste rekli, to je zdaj zadnja točka in zato sem pač to z eh, govorico jezika tudi izrazil. Ampak seveda imamo čas za to razpravo. Um, govorite o različnih vrednotah, za katere gre pri trgovini. Gre za etične vrednote, za standarde, za uh, zdravje in za dobrobit živali. In to vse uh, velja seveda tudi za uvoznike, ki uvažajo. Gospod Mišels, kanal je tudi tu. In on bo poročal o eh, pomembni aktualni temi in prosim, ga, da spregovori kot predstavnik Gedisante. Hvala, gospod predsedujoči. Vesel sem, da lahko parlamentu poročam o zadnjih eh, dogodkih v zvezi s škandalom, ki se je pojavil v Braziliji v zvezi z varnostjo um, mesnih izdelkov. Upite, ki je, so časopisi začeli o Eh, poročati o tem. Eh, gre predvsem eh, tudi za goljofije v zvezi z podjetji, ki izvažajo meso. Tako smo takoj ravnali in poslali obvestilo brazilskim oblastem še na isti dan in smo zahtevali pojasnila in zagotovila, da ne bo ogroženo Eh, zdravje ljudi v Evropski uniji in da je treba sprijeti odločne ukrepe. Ob koncu tedna so bili intenzivni diplomatski eh, kontakti in v nedeljo se je predsednik Brazilije sestal z ambasadori, z veleposlaniki in tudi z veleposlaniki drugih držav, ki uvažajo meso iz eh, Brazilije in je pomirjeval v ponedeljek smo potem dobili tudi uradno, uh, uradni odgovor na naš uh, še vprašanje. Torej, s temi zagotovili nismo bili v celoti zadovoljni in Brazilijo smo prosili še za dodatna pojasnila. Naša skrb eh, velja predvsem podjetjem, ki so vključene v ta škandal. V skladu s poročanjem v. Um, časopisih gre za 21 takšnih uh, klavnic uh, podjetij. Uh, torej štiri so bile tudi avtorizirane za izvoz v Evropsko unijo in zato smo ustrajali na tem, da um, brazilske oblasti takoj vzamejo ta podjetja seznama, ki je potrjen za EU. Torej, s, s, v stiku smo z državami članicami in jih tudi obveščamo o tem. Uh, in jih opozarjamo, da um, kontrolne inšpekcije izvajajo poostren nadzor za uvoz mesa iz Brazilije. In prosili smo tudi brazilske oblasti, da nam posredujejo vse um, podrobne informacije o mesu, ki je bil, bilo mogoče izvoženo v Evropsko unijo od pojava tega škandala. Uh, torej treba je povečati seveda nadzor nad uvozom vsega mesa iz Brazilije. Trenutno se eh, ti uvozi že zelo strogo kontrolirajo. Eh, gre za, za ugotovitev identitete, dokumentacije, fizične kontrole in tako naprej. In želimo povečati eh, fizično kontrolo, tudi higijensko kontrolo. In sicer, da bi zagotovili, da uh, se ne odzovemo samo na problem teh štirih podjetij, ki so izvažale v EU, temveč da imamo, um, um, da smo manj v skrbih glede izvoza iz Brazilije na splošno. Torej, um, povedali smo tudi, da je škandalozno, kako smo izvedeli o tem škandalu preko tiska in rekli smo brazilskim oblastem, da uh, takšna raven korupcije v podjetjih in tudi v kontrolnih službah, da se to ni razkrilo prej. Um, če bi potekala redna revizija, bi morali odkriti, da se nekaj serioznega dogaja in um, ne bi bilo potrebno počakati na um, pritožbe. Ostajamo um, v stiku z. Um, torej glavnimi inšpektorji. Eh, srečali smo se z njimi v petek v Bruslju in naprej eh, se bomo še ukvarjali sedanjim sistemom kontrol. S tem bom eh, končal svoj prispevek. Vem, da se morate ukvarjati s številnimi vprašanji, rad pa bom odgovarjal tudi na vaše vprašanja. Hvala. ali bi nam lahko eh, kaj povedali o obsegu tega pojava, mogoče mm, še mm, nimate ustriznih eh, številk. Dobro, sledi torej razprava. Prvi je na vrsti gospod Anta. Hvala, gospod predsednik. Želim se najprej zahvaliti komisiji za sporočilo o aferi v zvezi, v zvezi z Brazilijo. E, tudi v Evropi smo imeli že velike take škandale in to predvsem destabilizira zaupanje potrošnikov. E, predvsem v zvezi s kmetijstvom in agroživilskim sektorjem. E, potrebujemo predvsem varnost v tem sektorju In tisti, ki so spro, sprožili ta škandal, jih je treba obsoditi tako v kaznovati v eh, Braziliji kot v Evropi. Želim pa postaviti vprašanje gospodu Klarku. Z veliko pozornostjo sem ga poslušal in um, očitno se pripravljajo novi prostotrgovinski sporazumi, ampak um, trgovina v Evropi se mi zdi. Um, Eh, bo eh, zelo pod udarom eh, odločitve v Združenem kraljestvu. Vemo, da bodo sprožili 50. člen. Združeno kraljestvo je pomemben akter na agroživilskem sektorju in tudi uvoznik izdelkov. Če naprimer pomislim na meso, približno 2 milijoni ton govida na leto, iz, samo iz Irske, zato je moje vprašanje. Um, priden, ali ne bi bilo dobro, da si vzamemo malo časa in da vidimo, kakšno strategijo bo uh, Združeno kraljestvo izbralo na trgovinskem področju in če uh, um, um, bodo želeli predvsem ohraniti privilegirane trgovinske in kmetijske odnose e, z Evropsko unijo ali pa bodo iskali meso, ki je drugje, naprimer v ZDA, da bodo imeli dobro hormonsko meso. Torej, e, potem bomo morali za dve milijoni e, ton mesa um, izvažati drugam in najti nove trge. Torej, pri tih novih pogajanjih, dokler ne vemo, kako se bodo preoblikovali trgovinski potok, tokovi v Evropski uniji, se mi taka pogajanja zdijo preuranjanja. Madame Dolc. Gospa Dolc. Hvala, gospod predsednik. Želim se zahvaliti predstavnikom komisije, ki sta nam podale najnovejše podatke o škandalu z govejim mesom v Braziliji. Severna Irska, odkuder prihajam, izvaža. In e, spoštujemo najvišje standarde, ki jih je določila Evropska unija. In to ni dobro samo za nas kot regijo, temveč tudi za potrošnike, za uh, um, izvozno trgovino in tako naprej. In zato sem malo o, o, začudena, da je komisija um, izvedela za ta škandal iz tiska, iz medijev in sprašujem, zakaj je temu bilo tako, kaj uh, pa je bilo z inšpekcijami, ki naj bi jih okrepili v nekaterih um, teh podjetjih. Um, v Braziliji, kako poteka ta nadzor eh, in ali komisija približno ve, kako dolgo je že trajal ta škandal in kolikšno je bilo tveganje za potrošnike um, v zvezi z uvozom tega mesa v Evropsko unijo. Kmetje v moji regiji eh, so ogorčeni, eh, spoštovati morajo najvišje, najstrožje standarde in um, dobivajo visoke kazni, če ne. Um, um, torej, moramo zagotoviti, da bomo imeli enake pogoje za vse, e, ko gre za trgovinske sporazume in mnogi kmetje pri nas ne verjamejo v to, da so veljajo enaki pogoji za vse vesela sem, da so štiri avtorizirana podjetja vzeli iz tega seznama. To je pozitiven odziv. Um, želim, da nas redno obveščate o tem, o tej zelo pomembni temi. Gospod Bove. Je commencerai d'abord Začel bom z vprašanjem v zvezi z brazilsko afero. E, informacije komisije in tudi prvi prispevki mojih kolegov kažejo, da gre za pravi problem. Torej, govorimo o štirih podjetjih dobro, ampak vprašanje je, ali da če se je to lahko zgodilo v teh štirih podjetij, potem obstaja napaka v globalnem sistemu pri eh, sanitarnih in higijenskih nadzorih v Braziliji. Torej gre tudi za Brazilijo. Želim, da komisija, eh, odbor za, za kmetijstvo eh, zahteva, da parlament komisiji pove nekaj jasnega. Potrebujemo načrt in Evropska unija, mora Braziliji, v Brazilijo poslati strokovnjake, tako da se zagotovi ustrezno strokovno znanje v Braziliji, kajti malo lahko je, če rečemo, gre samo za štiri podjetja, ki jih bomo kaznovali, ampak gre za sanitarni sistem v Braziliji, eh, za katerega gre in ki je pod vprašajem. Mogoče bo to trajalo eno leto ali dve leti tak ukrep, ampak kako eh, lahko eh, predvidimo, trgovinske, trgovinska pogajanja s partnerjem, ki, kjer prihaja do takih goljufi. Torej, eh, pri sanitarnih vprašanjih moramo biti strogi. Stvar, druga stvar, in to se nanaša na gospoda Klarka, in sicer prosto trgovinski sporazumi. Um, določene države članice želijo vedeti podrobnosti. Um, ampak ta odgovor pravzaprav ni zadovoljil za države članice, kar zadeva številke. In to tudi kaže, da do 2020 izgubljamo in bo um, trgovinsko ravnove, ravnovesje negativno. Gre za približno 30 odstotkov izdelkov. Torej eh, smo v težki situaciji, gre za goveje meso in za druge vrste mas, mesa. Torej globalno smo v nevarni situaciji. Ampak kje smo danes natančno? Ali uh, bomo nadaljevali, kot da se ni nič zgodilo? in bomo začeli nova pogajanja z diktaturami, um, Iranom, naprimer Iran izreka največ smrtnih kazni na svetu, um, ne vem, kako začeti s to državo pogajanja. Torej, in zakaj potrebujemo danes take sporazume in tudi za izvoz? Kajti e, kmetijska vprašanja, so vedno zadnje kolo na tem, na tem pogajalskem vozu. E, torej in tam se potem zahtevajo dodatne koncesije. Imamo e, trgovinske sporazume, e, ki so pogosto škodljive za kmetijstvo in razen tega imamo tudi e, sporazume STO, ki nam e, narekujejo določene kvote, naprimer pri eh, goveje meso in tako naprej. In zato eh, bodo ZDA verjetno eh, zahtevale še dodatne milijone ton, eh, ampak to ni upoštevano v teh eh, prostotrgovinskih sporazumih. V bistvu um, nimamo pravih številk in edine številke, ki jih ima komisija, kažejo da, na to, da bomo imeli deficit. Komisija um, in um, kmetijski del te komisije ne izvaja pošteno svojega dela in to gre na račun kmetov in, drža, in državljanov in mislim, da je to treba spremeniti. Gospa Aguilera. Eh, hvala gospod predsednik najprej najprej bi postavila vprašanje predstavniku dg za zdravje v zvezi s podatki ki nam jih je dal o braziliji ta problem so najprej zaznale brazilske oblasti in sicer v 21 eh, klavnicah. Je bil zaznan ta problem v zvezi s štirimi podjetji, ki imajo tudi dovoljenje za izvoz v Evropsko unijo. Eno od teh, eno od teh podjetij je glavni izvoznik v svetu, ko gre za uh, goveje meso. Torej, Brazilske oblasti so te podatke prestregle in ugotovile, mi pa pri uvozu in pri nadzoru Evropske unije nismo nič ugotovili. Noben problem ni bil zaznan. Zanima me, zakaj so vsega, brazilske inšpekcije oziroma oblasti prišle do te ugotovitve, mi pri uvozu od teh štirih glavnih podjetij pa na nobeni meji nismo zaznali nobenega problema pri eh, govejem mesu in tudi ne pri piščančjem mesu. Čeprav je ta uvoz zelo pomemben. Gospod Dantan, je omenil, da je očitno prišlo do nekega problema pri vsem skupaj. Zdi se mi, da je zato zelo dobro vse pojasniti in dati ljudem podatke. Pa še gospod Clark. Mm, mi sprejemamo bolj ali manj privlačne sporazume in želimo eh, prenesti v druge države tudi naše standarde. Sprejemamo torej te sporazume, potem pa vidimo, da ne moremo nadzorovati določenega uvoza. Ne moremo zagotoviti, da uvoznik v Evropsko unijo spoštuje standarde, ki veljajo tukaj. Zato uh, zelo konkretno vprašanje za vas, gospod Clark. Imamo sporazum eh, s eh, Čilom, ko gre za ekološke proizvode. Mi lahko poveste, zakaj se pripravlja nov sporazum oziroma se želi modernizirati eh, starega? Zakaj so bili ekološki proizvodi izvzeti iz teh novih pogajanj o novem sporazumu? Zanima me, kako je zdaj s tem sporazumom, kako je s pogajanji in zakaj je bilo nujno izuzeti ekološke proizvode. Hvala. Čujem se, pojavil se je temat brazilijski, ampak no, je zasadniči temat. Torej, vprašanja Brazilije, sedaj najbolj aktualno v tej razpravi, ampak glavna tema današnje razprave so eh, ti trgovinski sporazumi. Brazilija naj ne bi prevladovala v tej razpravi. Gospod Antoju. Hvala, gospod eh, predsednik. Najprej se želim zahvaliti eh, komisiji najprej nekaj gospodu Klarku. Mislim, da to ni do, dober teden za uh, evropsko kmetijstvo in za agroživilski sektor. Um, afera Monsanto se je pojavila pred nekaj tedni in to bo vplivalo na sposobnost uh, Evropske agencije za nadzor. Um, in potem imamo sedaj še br afero z Brazilijo. In tudi tu se moramo vprašati, kaj se je zgodilo. Ampak moramo predvsem zagotoviti zaupanje med potrošniki in ta dva vidika nam ne olajšujeta tega prizadevanja. Torej gre za kontrole v Braziliji, ampak tudi mi, in to je bilo rečeno, moramo sprejeti ukrepe in moramo eh, kaznovati tiste, ki so storili tak kazniva dejanja. Eh, eh, torej, in moramo seveda potem sprejeti tudi ustrezne ukrepe. Torej, zato sprašujem komisijo, kakšni ukrepi bodo sprejeti v naslednjih dneh kako bo stekla ta preiskava, ki naj zagotovi rezultate in ki naj pomiri evropske potrošnike. In eh, presenečen sem na to dinamiko in optimizmom, na, eh, na to trajno linijo, kar zadeva um, trga. Gospod Clark je rekel in tudi predsednik je to v obvodu povedal, da eh, se je treba držati vrednot, eh, potem, da imamo identična pravila vsa, povsod agroživilske standarde, dobrobit živali in tako naprej. E, torej, sedaj se soočamo tudi s krizo ZDA in da bi mogoče izkoristili to priložnost za osvajanje novih trgov zaradi teh problemov novega predsednika ZDA. Um, torej, gospod Trump je izvoljen za štiri leta, niti ne za pet let. Uh, rekel sem pet let, ker sem mislil na francoske volitve. Šti, za štiri leta na, kmetist, na področju kmetijstva pa potrebujemo dolgoročne perspektive. Um, in ne moremo si zamisliti eh, tako kratkoročnih strategij za štiri leta. In zato mislim, da moramo ostati previdni, pozorni pri tem vprašanju. Uh, Eh, podpiram to, kar je povedal gospod Dantan. Mislim, da moramo na evropski ravni napraviti analizo. To je prioriteta. Imamo tudi evropski notranji trg, 500 milijonov potrošnikov in tudi ta trg moramo ponovno pokriti osvajati. Osvajati, pred čemer se soočamo še s posebno situacijo Brexita in zato moramo razmišljati pa vsem drugače kot v preteklosti. Mi imamo torej neko nujno um, vprašanje, da um, eh, pomirimo evropske trge in da uh, se ukvarjamo tudi z vsemi drugimi vprašanji, ki um, omajujejo te trge. Um, um, ko je Rusija zaprla trga, je s tem nastal problem. In potem Kitajska je odprla trg za svinsko meso, meso in to se je spet uh, pomirilo. Um, in potem smo rekli, dobro, ta sektor je v dobrem stanju, ker se je pač to zgodilo. Ampak potrebujemo neko bolj dolgoročno stabilnost uh, trga v Evropi. Dziękuję pan posłowi. Hvala, gospod Flanek. Eh, thank you very much. Eh. Hvala. Eh, torej, najprej splošni trgovinski sporazumi, ne vem, ali je bi to namenjeno. Um, um, um, gospod Clark je o trgovinskem sporazumu z Britanijo govoril šele ob koncu in sem bil malo razočaran um, treba je razvrstiti pomembnost tem tudi potem, kako jih omenjaš. Torej, mi eh, smo v situaciji, da eh, gre za masivno trgovino z um, Veliko Britanijo, ki je nito uvoznica. In če samo mislite na Brazilijo, ki je izvoznica in čez proizvajaš, eh, go, bio meso bo zelo trpel zaradi. Tega. Zakaj eh, želimo trgovinski sporazum s to državo, z državo, Ehm, ne pa z državo, ki je neto ehm, uvoznica in ki ehm, ima enake standarde. In Irska je odvisna od tega trga Združenega kraljestva in ta odvisnost je oboje stranska. Um, um, in zato pri teh trgovinskih sporazumih um, um, pri, pri tem sporazumu ne smemo um, se uh, raziti kot dva uh, sprta zakonca ali dva, ki pa želita um, nekako dati lekcije drug drugemu. Ampak eh, kdo bo plačal ceno v tem primeru? To bodo otroci, to bodo mladi ljudje. Um, in um, to, kar je res pomembno, mi da e, suverenemu narodu dajemo lekcije. Oni so sprejeli to odločitev, ampak e, oni so tam in vse, kar vim, e, eh, je, da izvažamo mleko tja. E, in da ga verjetno ne bomo izvažali v Brazilijo ali na, v Kanado in moramo se osredotočiti na to, kar je pomembno, kar zadeva brazilsko goveje meso. Se sprašujem, koliko tega mesa prihaja v EU in kam, ali imate kakšne informacije o tem? Gospod Dorfman. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ja, ich... Hvala, gospod predsednik. Eh, prav je, da se ukvarjamo s to um, trgovinsko agendo. Moram reči, da sem bil včeraj v Düsseldorfu, kjer trenutno poteka eden največjih vinskih sejmov v Evropi. Z mnogimi akterji tam sem se pogovarjal in tema, ki eh, najbolj skrbi ta sektor, je, kako eh, odpre, odpreti trge zunaj Evropske unije da bo ta izvozni trg deloval. Tu se strinjam s predstavnikom komisije. Seveda morajo biti pravila jasna in poštena in tudi eh, države se morajo držati teh eh, pravil. Tudi tam eh, moramo to jasno povedati. Vedno spet se pojavijo situacije, ko imamo trgovinske sporazume, vendar potem partnerji najdejo vse mogoče izgovore, da eh, se ne držijo teh eh, sporazumov. To moramo preprečiti. V nekaterih sektorjih, in tu želimo pozoriti na vino, in želimo pozoriti na to, kar delajo drugi. Na sektorju vina imamo trg, ki zelo hitro raste na kitajskem. In če kit Tajci sprejmejo sporazum z Avstralijo in Čilom, da se od tam izvaža vino brez carin na Kitajsko, potem smo v zamudi na tem trgu, ki zelo hitro raste. In se ne smemo čuditi, da ne izkoristimo teh priložnosti. Torej, gledati moramo tudi, kaj delajo drugi, pa še nekaj v zvezi z Združenim kraljestvom mislim, da je dobro, če se jasno in trdo pogajamo. Če že obstajajo ideje eh, glede carin za eh, izvoz vina v Združeno kraljestvo, potem moramo Združenemu kraljestvu povedati, da Eh, v približno enakem obsegu se izvažajo žgane pijače iz eh, Združenega kraljestva v EU in potem bi pač tam tudi uvedli carine. Torej, če oni želijo uvesti carine, bomo to storili tudi mi. Škodilo bo verjetno obima. Hvala. Ko je gospod Dorfman eh, omenjal obisk na vinskem sajmu, eh, sem se spomnil, da, eh, da je dobro, eh, da pijemo dobro rdeče vino z mogoče manj dobrim mesom, kajti potem so učinki eh, niso tako hudi. Torej, e, sporazumi, e, prostotrgovinski sporazumi, ta pogajanja potekajo prehitro. Um, druge države želijo imeti predvsem dostop eh, do nas. Merkosur, Nova Zelandija, Avstralija. Vsi imajo zelo eh, razvit sektor um, goveda, goveda, govega mesa in to seveda ogroža naš trg. Konkurenca pri mesu že obstaja in sporazumi bi to še povečali um, sicer imamo geografske označbe, ampak tudi to bi bilo ogroženo. Um, napaka je bila podpis CETA in ne smemo ponoviti takih napak. Um, kaj ti drugače se bomo odpovedali tudi naši odličnosti in znanju in kmetije ne bodo kos konkurenci. Vidimo omejitve eh, prostotrgovinskega sporazuma, um, in um, analize kažejo, da bo trgovinska bilanca deficitarna tudi z Brazilijo in to bo za um, kmetije še huje kot za druge sektorje. E, torej, zato moramo zavrniti te sporazume, ali ste pripravljeni prevzeti to odgovornost um, v odnosu do uh, kmetijstva in kdaj boste napovedali konec teh uh, pogajanj. Hvala. Hvala. Hvala. Lansko leto v Milanu je potekal prvi forum v Rižu. Predstavniki eh, Bolgarije, Italije, Grčije, Španije, Mačarske so sprejele iza izjavo, v kateri zahtevajo, da bi ta sektor bil priznan kot občutljiv sektor strani Evropske komisije in da um, je treba omejiti brezcarinski uvoz riža. Um, pridelava riža je nekaj specifičnega. Um, in eh, to ima tudi dodano okoljsko vrednost. Študije kažejo, da bo eh, proizvodna riža pod pritiskom zaradi uvoza iz držav, kot so Kitajska in Tajska, eh, Vietnam in, Kitajsk, eh, in Tajska. In to bo eh, pritiskalo na cene in razen tega eh, morajo fitosanitarna pravila eh, biti enaka v državah EU kot v tretjih državah. Moje vprašanje Evropski komisiji pa je naslednje. Ali boste priznali um, kulturo riža kot uh, občutljiv sektor v sporazumih z Vietnamom in Tajsko in ali boste izključili vse eh, izjime v zvezi s tem, gospa Sinra? Gracias. Gracias. Hvala. Več vprašanj bi rada zastavila. Zato, ker eh, mi več stvari ni jasnih. In ko eh, govori predstavnik komisije o diplomaciji hrane, me zanima, eh, kakšen smisel ima, da se odpirajo naši trgi in Eh, za proizvode, ki jih lahko tukaj pro, proizvedemo v Evropi, ki jih proizvajajo uh, kmetovalci in kmetovalke po Evropi. In zakaj mora gospod Hogan trošiti denar v državah, s katerimi podpisujemo sporazume, zato da bodo eh, te države odprle trge za naše proizvode, za podobne proizvode. Tega res ne razumem. Bolj, ko razmišljamo o tem, manj mi je jasno. Ali mi lahko vi to, prosim, pojasnite? Potem še eno vprašanje, ki ga želim zastaviti, je naslednje. Ali lahko poveste več informacij uh, o, naprimer, sporozumu z Japonsko? Rekli ste, da moramo biti ofenzivni. Potem uh, eh, Merkosur, tam obstajajo občutljivi proizvodi. Kateri so to? Nam lahko to razložite? Uh, Ehm, vse ste zelo na hitro omenili, ehm, pri nobenem od teh sporozumov pa se niste poglobili in niste povedali, v kakšni fazi priprav so pogajanja. Potem me zanima tudi, kakšne cilje in kakšno stališče ima komisija v zvezi z vrhom STO v Argentini. Govorili ste o STO, eh, nič pa o tem samem vrhu in naših ciljih. Eh, zanima me tudi, ali imate kakšno oceno učinkov, ki jih bodo eh, ti sporozumi prinesli za majhna in srednja podjetja. Če bi imeli take ocene, ne bi govorili takšnih neumnosti, verjetno. Eh, pri majhnih in srednjih podjetjih in pri kmetijah ne gre samo za neposredna delovna mesta, ampak tudi za posredna delovna mesta. In mislim, da da z nobenim sporozumom ne bomo ustvarili delovnih mest, ki bodo zgubljena na tem področju. Hvala. Spodagnil. Torej, eh, pred petimi ali šestimi leti smo sedeli v tej dvorani in nekateri poslanci iz tega odbora so bili v Južni Ameriki. Um, in sicer je šlo za sporazum o Merkosurju in takrat so bile skrbi, uh, da bodo standardi um, v zvezi z rejo um, goveda in sklanjem, da niso isti kot pri nas. In ti kmetije so prišli nazaj in so rekli, ne, tam je bilo vse super. Uh, pravzaprav so jim pač pokazali, kar so jim Brazilci hoteli eh, pokazati in so jim povedali, kar eh, je Brazilija hotela povedati. To je kolosalna država in za brazilske oblasti eh, ni bilo možno vedeti vsega, kar se dogaja in jaz nisem presenečen, da je prvi zvedel tisk za ta škandal. Um, torej, če gredo uradniki v klavnice in pokažejo to, kar jim želijo pokazati. In podpiram to, kar je povedala gospa Donc. Ko je EU začela eh, ta pohod po teh klavnicah, so nam rekli, da tradicionalni inšpektori ne zadostujejo, da morajo biti veterinar, eh, veterinarji iz drugih držav in stroški so bili ogromni. In čez dve leti smo imeli potem škandal s konjskim mesom. To je bil sistem EU, ki naj bi zagotovil pravilno delovanje. In potem se je to pojavilo. In zato se moramo sir, sir, resno vprašati, ali komisija uh, je sploh sposobna opraviti to delo in če bomo nadaljevali z uvozom iz države, kot je Brazilija, kjer je kultura goljofije in podkupnin razširjena in dokler um, um, se plačuje vse v redu in uh, inšpektorji iz držav EU bi morali iti v te klavnice, oskudar se izvaža to meso in sicer um, v rotaciji, tako da uh, se ne bo zgodilo kaj eh, čudnega. Um, um, to bi seveda tudi zvišalo stroške eh, goveje, brazilskega govejega mesa na evropskem trgu. Ampak jaz nimam nobenega zaupanja v komisijo, da bi ta bila sposobna, da zagotovi eh, živilsko varnost. Hvala. Treba biti večje vjare, pani pošlje. Pani no, mislim, da bi morali nekoliko bolj veriti v ljudi. Sedaj pa gospa Magines odgovoriti. Moram na komentar uh, gospoda Agnuja eh, glede uh, veterinarjev in pa inšpektorjev. Bila sem presenečena, ko sem gotovila, da Združeno kraljestvo je odvisno od veterinarjev, ki niso bili usposobljeni v EU. Kajti oni bolj delajo na uh, področju domačih živali. Sedaj pa k tej temi. Glede na predstavitev. Ali bi lahko dobili predstavitev uh, gospoda Klarka? Kajti eh, nisem bila uh, tu, kajti imela sem drug uh, upravek. Sedaj pa Merko Sur in sedaj se ne nanašam na zadnje zgodbe. Ali je komisija brazilskim oblastem in drugim povedala, kak odpor je v Evropskem parlamentu, da bi. Uh, imeli trgovinski sporazum za govedino in da bi jim odprli uh, dostop do našega trga. Kajti to je gotovo velika tema za ta odbor. In potem, kar se tiče um, te zadnje zgodbe o uh, mesu iz uh, Brazilije, ali vemo, za kakšno meso gre, ali gre za vse vrste mesa, ali gre morda tukaj samo za govedino, brdnino ali karkoli drugega. Uh, Morda se to že dogaja leta, smo slišali in to me skrbi. Torej, zanima me, kako je to možno, če imamo sistem preverjanja v Braziliji in tukaj se strani Evropske komisije. Ampak iz preteklosti vemo, da lahko pride do težav tudi v naši lasni industriji. Torej, ali se lahko komisija izrazi o teh specifičnih zadevah? Torej, kar bi me skrbilo, je to, če obstaja sum glede proizvoda. Uh, to potem škoduje vsem proizvodom, kaj ti ljudje se potem prestrašijo in ne bi želeli, da nam stvari uidejo iz nadzora. In tukaj je bilo govora o teh štirih obratih, zanima me, ali smo jih vzeli se seznama oziroma kdaj bomo to storili. In ali je ta trenutek tako, da je meso na poti iz teh obratov v Evropo in kaj bo komisija storila v zvezi s tem? Gospod De Castro. No, Hvala. Uh veliko je že bilo povedanega, torej eh, tudi jaz se želim zahvaliti direktorju Klarku za to predstavitev. Prav gotovo eh, je treba upoštevati eh, tudi novo ravnanje ameriške administracije. Če bodo ZDA šle v smere protekcionizma, potem je veliko prostora za bolj aktivno in ofenzivno evropsko pozicioniranje na mednarodni ravni. Ampak to, kar smo slišali o brazilskem škandalu, nas seveda skrbi. In sicer predvsem zato, tako kot je povedala Aguilera, da evropski organi niso imeli um, um, um, niso zavuhali te zadeve, preden je poročal tisk o tem, kaj ti um, nadzor na meji mora delovati. Mogoče um, bi morali razmisliti sploh o pogajanjih z Merkosurjem, kaj ti ta škandal je res velik, predvsem kar zadeva obseg, kar zadeva količino, za katero gre. Načelo vzajemnosti, recipročnosti mora biti naše vodilno načelo. Mi imamo stroge evropske standarde, zelo stroga evropska pravila. In pomembno je, potrebno je, da komisija zagotovi, da se ista pravila uh, um, spoštujejo v državah, ki želijo izvažati v Evropo. To mora biti neke vrste splošni pogoj za vse sporazume, ki jih nameravamo eh, skleniti. Ko ste govorili o ameriškem protekcionizmu, se moramo spomniti, da Ehm, je vidno večji interes v določenih veleposlaništvih eh, za eh, pogovore v našem odboru, kar se tiče napredkov pri teh eh, trgovinskih sporazumih. Torej, očitno obstaja, smo se odzvali na ta raztoči protekcionizem. No, seveda ne moremo zavrniti vsega, kajti trgovina je vedno dvostranska in obe strani morata imeti od tega dobiček. Sedaj pa gospod Jar. Hvala lepa, dovolite dve pripombi. Torej, kar se tiče Brazilije. Eh, torej, komisija mora razlikovati eh, med kriminalom, eh, naprimer je treba oduzeti licence, ali pa gre tukaj za sistemske eh, napake, lahko da je pač odpovedal nadzor. Eh, po mojem je sistemska napaka še nekaj hujšega, ker te pač kriminalne stvari, zadeve se lahko zgodijo. Mislim, da je sedaj komisija na začetku preiskave in sedaj bomo počakali rezultatov. In drugič, čisto na kratko, trgovina je po mojem mnenju ukrep, ki eh, seje mir zlasti v nemirnih časih. Priča smo eh, protekcionizmu v Ameriki, imamo Brexit in eh, dobro je, da imamo alternative. Vesel sem, da se komisija še naprej poguja. Pavlo de Castro je opredelil načela, ki jih moramo spoštovati in potem se ne more nič hudega zgoditi. Ampak počakati moramo prvih rezultatov preiskav, potem pa bomo o tem še enkrat razpravljali. Seveda pa so tudi najboljši trgovinski sporozumi vedno kompromisi. In kmetijstvo ne bo na vseh področjih zmagovalec, ampak načelo je sledeče. Če kmetijstvo mora nekaj prispevati, potem mora za to tudi nekaj dobiti in tega načela ne smemo pozabiti. Eh, torej eh, naše kmetijstvo mora dobiti za to tudi določena nadomestila. Gospod Agnu, vi boste zadnji. Gospa Magine se je omenila moje ime, ne vem, ali je bilo uh, to um, v redu ali ne. Torej, imeli smo izkušene uh, inšpektorje, ki so delali, potem pa ne na doma, preko noči, so nam povedali, ne, niso dovolj dobri za to službo. Morali bi imeti usposobljene veterinarje. In tako so jih postopoma ukinili. Mislim, da eh, se je treba sedem let usposobljati zaradi tega, da eh, eh, so lahko veterinarji. Ampak oni po sedmih letih študija ne želijo potem spremljati dela v klavnicah. Ampak oni tega ne želijo, ampak zakon pravi, da morajo v drugih državah pa imajo potem ekvivalentne eh, kvalifikacije in mi smo polni sumom v zvezi s tem, oni pa lahko prevzamajo delo naših mestnih inšpektorjev in oni nimajo izkušenj. In to je naletelo na veliko ogorčanje. In ena prvih eh, stvari po Brexitu, kar bi rad storil, je to, da uh, to odpravimo. Dobro, sedaj pa bomo dali besedo predstavnikom Evropske komisije. Morda se lahko gospodje sami dogovorite med seboj, po kakšnem vrstnem redu se boste odzvali na prispevke naših poslancev. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, sam bom začel. Eh, moj kolega pa bo odgovarjal na vprašanja v zvezi z Brazilijo. Na začetku dovolite nekaj pojasnitev dejstev. Prvič, nisem navdušenec nad prostotrgovinskimi sporazumi. Naj to čisto odkrito povem. Sem agnostičen, kar se tiče prostotrgovinskih sporazumov. Komisija izdela predlog svetu, države članice oziroma svet je tisti, ki se potem odloči za sporožitev eh, prostotrgovinski sporazum kmetijstva ne moremo izključiti iz teh prostotrgovinskih sporozumov zaradi določil Svetovne trgovinske organizacije. Kot pogojevalec se jaz eh, pogojam za kmetijski del po svojih najboljših zmožnostih. Torej, želel sem to najprej pojasniti, sem eh, nisem navdušen nad tem. Eh, druga točka. Gospod Bovi je vprašal, zakaj se pogajamo za Iranom. Mi se ne pogajamo o prostotrgovinskem sporazumu z Iranom. To, kar počnemo, je to, da promoviramo oziroma spodbujamo evropske izvoze v Iran. Iran je raztoč trg z apetitom za eh, evropsko očetino in govedino in tako naprej. In tretjič, eh, še nekaj bi rad pojasnil, nič ne morem povedati o Brexitu. Danes oziroma pa danes, danes eh, ima eh, zdržna kraljica še, še vedno vse pravice in obveznosti v zvezi z Evropsko unijo. Brexit bomo morali upoštevati v naših trgovinskih sporazumih eh, v nekem trenutku, ampak ta hip ne morem spekulirati, špekulirati o tem. Slišali smo komentarje o različnih prostotrgovinskih sporazumih. Posem se strinjam za gospod Agilo, da moramo evropske standarde vključiti uh, v prostotrgovinske eh, sporazume in da morajo dobiti bolj osrednje mesto. S tem se pa vsem strinjam in to moramo zagotoviti v naslednjih letih. Potem gospod Nekov je pa vprašal po občutljivem sektorju riža, naj mu zagotovim, uh, da riž je občutljiv proizvod v številnih naših eh, sporazumih eh, v zvezi z Vietnamom in Tajsko. Sporazum z Vietnamom smo zaključili in vključili smo eh, zmerno kvoto za riž. Torej, riže nismo liberalizirali in verjetno bo isto sledilo v sporazumu s Tajsko in pa to velja tudi za ZDA, če bomo kdaj se ponovno lotili TTIP-a. Gospa Rodriguez je postavila številna vprašanja, torej kakšen je sedaj položaj v zvezi z Japonsko in Merkosurjem. Japonska je v napredni fazi pogajan, sporazum bomo zaključili do poletja. Takšno je sedaj, takšen je sedaj načrt gospoda Aveja in Junkarja. To je dobra novica ko gre za uh, kmetijstvo. Uh, na japonskem je velika potreba po uh, našem prašičem mesu, po uh, teletini, po uh, govedini, po uh, naših kmetijskih proizvodih, kajti oni niso najbolj napreden kmetijski trg. In uh, preko uh, prostotrgovinskega sporazuma bomo okrepili naš izvoz, Um, in um, zaradi Čileja bomo tako spet uh, imeli uh, enaka pravila igre za vse. Potem ste pa vprašali po vplivu uh, prostodrgovinskih sporazumov na majhne kmetijske skupnosti. Torej vse sporazume vpliva, trajnostna presoja vpliva. Torej ta nam potem poda odgovore o vplivu na kmetovalski sektor. Rad bi vas opozoril na pred kratkim sklenjeno oziroma opravljeno oceno kumulativnega vpliva vseh eh, prostotrgovinskih sporozumov na občutljive sektorje. To je javni dokument. Ta presoja vpliva eh, pove, da če bi občutljive sektorje posebno liberalizirali, torej tukaj gre naprimer za sladkor, za govedeno ali za perodnino, bi to res imelo škodljiv eh, vpliv na zaposlovanje in pa na cene in zato tega ne bomo storili torej za občutljive proizvode ne bomo uvedli popolne liberalizacije preko teh sporozumov, to bi bilo neumno. Eh, potem je ista poslanka povprašala. ali v spo, zakaj v sporazumih ne izmenjujemo eh, enakih proizvodov z različnimi deli sveta. Zadeva ni tako preprosta, kajti eh, sestava trgovine med EU in azijskimi državami ali pa med EU in med eh, Južno in Severno Ameriko je komplementarna. Naprimer, izvažamo uh, proizvode za visoko uh, dodano vrednost, uvažamo pa preprostejše izdelke. Torej ne gre za to, da izvažamo in uvažamo enake stvari. Potem ste večkrat omenjali občutljive stvari, omenim na jih zgolj nekaj. Parlament, nekdo je vprašal, uh, Oziroma kolegi iz področja Merkosurja se zavedajo občutljivosti pogajanj na področju sektorjev govedine ali perutnine. Zelo dobro poznajo Evropski parlament in pa stališče Evropskega parlamenta v zvezi z temi občutljivimi proizvodi in mislim, da so v tej dvorani ta hip člani pogajanj za Merkosurjem. In Veste, da se uh, v zvezi z Merkosurjem ti proizvodi obravnavajo kot občutljivi. Potem ste povdarili pomen izvajanja prostotrgovinskih sporazumov in pa pomen tega, da se zagotovi, da naši partnerji ne uzurpirajo naših um, imen, naprimer, naših znamk. Omenili ste naprimer vinski sektor. Torej, eh, imeli smo vprašanje za Japonsko in uh, Kitajsko. Oni so ponudili brezterinski uvoz iz Čila uh, in mi se sedaj prizadevamo za. Uh, Enaka pravila za vse, ampak ta hip ne moramo poga se pogajati v zvezi s tem, sa Kitajsko in načrtov, zato tudi ta hip ni. In potem ste povprašali še po uh, agendi Svetovne trgovinske organizacije. Evropska komisija bo poskušala v naslednjem letu ali dveh uvesti nekaj novih disciplin, kar se tiče trgovino izkrivljajočih domačih praks. Torej, o tem bomo spregovorili v tem okviru. To je treba narediti korake naprej. Svetovna trgovinska organizacija se ta hipa prizadeva za več liberalizacije dostopa do trg. Tu se bom ustavil. Eh, do te mere sem lahko danes popolno odgovarjal. Eh, moj kolega pa bo odgovoril na vprašanja, ki se nanašajo na Brazilijo. Hvala lepa, John, hvala lepa, gospod predsednik. Torej, specifična vprašanja v zvezi z Brazilijo. Zakaj smo eh, o zadevi izvedeli iz tiska? Pritožili smo se ko smo to izvedeli v petek. In to smo takoj storili, kajti mi smo prvi veliki partner uh, Brazilije, ki se je oglasil. Povdarili smo, da je nespremljivo, da smo za to izvedeli iz tiska in da nismo imeli v zvezi s tem nobenih uradnih stikov. In uh, to še vedno povdarjamo. Številni ste vprašali, ali to kaže na sistemske napake v nadzoru v Braziliji. In znova ravno na to smo opozorili. Povdarili smo, da smo pričakovali, da bodo eh, brazilski nadzorni organi izvajali eh, inšpekcije in da bi eh, opazili takšne goljofive dejavnosti, če obstajajo v takšnem obsegu, kot je to poročal tisk. Torej, dobri inšpektori bi morali to razkriti mnogo prej. Torej, brazilski uh, organi so v odgovoru ustrajali na tem, da nam tega niso uradno sporočili in da je to zato, ker imajo ločene, ločeno sodno oblast v Braziliji. Ampak še vedno to ne odgovori na vprašanje, kako to, da uh, tega niso odkrili v svojih vlastnih delovnih inšpekcijah. Številni ste omenili še nekaj. Zakaj nismo mi opazili tega znotraj našega nadzornega sistema. Zakaj tega nismo opazili na točki uvoza v Evropo ali pa že v Braziliji? Torej, motiti se, da, Evropa, da ima Evropa pač odprta vrata, da smo odprta vrata, kar se tiče uvoza iz Brazilije. To ni res. Mi imamo tukaj zelo strogo politiko, kar se tiče uvoza. In kar se tiče Brazilije, izvajali smo tam nadzor in smo naleteli na probleme, naprimer primerje govedina leta smo opozarjali na problema in smo si prizadevali za rešitve. Predtem smo sodelovali z brazilskimi organi, ampak ker vedno nismo dobili eh, zagotovili in pa odgovorov, ki smo jih zahtevali, smo uvedli zelo strikno, zelo strogo politiko. Torej uvažamo samo um, zrelo govedino, prihaja samo iz odobrenih uh, obje, uh, obratov in zelo redki obrati v Braziliji so dobili dovoljenja za izvoz v Evropsko unijo. Uvažamo samo iz določenih brazilskih regij. Torej imamo kumulativne kontrole in to pomeni, da so proizvajalci in pa organi tam pod velikim pritiskom in izvozi so v Evropsko unijo so upadli v zadnjih letih. Spomnite se problemov leta 2007-2008 v zvedi z uh, govedino. In, uh, razloge, in te probleme je odkrila uh, Evropska komisija pri nadzorih. Probleme smo imeli tudi s uh, svinjino. Uh, Torej, Brazilija ogromno izvaža, ampak ne izvaža v Evropsko unijo, ker tega ne dovolimo. In eh, te nadzore zagotavlja Evropska komisija. In mi smo vse čas pripričani, da Brazilija ne izpolnjuje naših visokih zahtev in zato tudi ne dovolimo uvoza. Potem pa, kar se tiče nadzora na točki uvoza v eh, Evropsko unijo. To sem že povedal. Vsi uvozi iz Brazilije so Eh, predmet eh, dokumentiranja in pa fizičnih pregledov. Če pa bi prišlo do kriminalnih dejavnosti v Braziliji, potem bi jim eh, svetoval, da naj nehajo izvažati v Evropo, kajti naš nadzor je izredno učinkovit in zelo veliko bi tvegali. Da, našli smo probleme. In o, o tej stvari se pogovarjamo z brazilskimi organi. In neposredna posledica tega škandala je ta, da smo prosili države članice naj okrepijo zlasti fizična preverjanja. In to vključuje naprimer to, da se jemljajo vzorci in se testirajo za uh, eh, eh, salmonilo in pa druge patogene. In srečali, se bomo v petek eh, z pristojnimi eh, organi in se bomo o tem pogovarjali. Torej, če je sistemski problem v Braziliji, potem pričakujem, da bodo ti okrepljeni nazori to pokazali. Sicer pa bo Evropska komisija ukrepala. Imamo dolgo zgodovino eh, odločnega ukrepanja, kadar naši visoki standardi niso bili izpolnjeni na primer, odbor Svetovne eh, trgovinske organizacije v eh, Ženevi se je sestavil ta teden. In ker smo največji eh, uvoznik, imamo tudi največje število pritožb, kar se tiče tega. Mi zavračamo obtožbe, da smo diskriminatorni. In mi povdarjamo, da se mi pač držimo pravil. In eh, to vedno povdarjamo, tako na notranjem trgu, kot tudi v naših zunanih trgovinskih odnosih. Evropa se drži pravil in na to smo zelo ponosni. In Da, včasih smo zelo uh, izpostavljeni. Naprimer, če pomislite uh, ukrepe uh, uh, v zvezi z Rusijo, uh, imamo tukaj diskriminatorne ukrepe do Evrope, na to je gospod Klark tudi uh, opozoril. Ampak mi pač ustrajamo pri naših najvišjih standardih, ki zagotavljajo najvišjo zaščito naših potrošnikov, kar se tiče varnosti. In pač mi se držimo predpisov. In eh, s tem bomo tudi nadaljevali. Torej naj sklenem, naj vam zagotovim, da bomo še naprej v stikih z eh, brazilskimi organi in če ne bomo zadovoljni z rezultati, če bodo okrepljene eh, nadzori pokazali, da obstaja sistemski problem, kajti Brazilija sama sedaj preiskuje ta škandal, to oni sedaj notranje preiskujejo in preiskujejo. Če se bo torej izkazalo, da je to široko razširjen pojav, da je to široko problem, eh, ki zadeva izvozni sektor, potem bodo tudi posledice. In morda se bomo znašli v položaju, v katerem smo bili leta 2007. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Kot veste, uh, imamo službo za zonalne delovanje in morda bi morali govoriti tudi s predsednikom Evropske komisije v zvezi s tem. Morda, bi, morda ima služba za zonalne delovanje kakšno posebno enoto, ki eh, se ukvarja zlasti s kmetijstvom, pa tudi s trgovinskimi pogajanji ali pa trgovinskimi izmenjavami. Mhm na področju kmetijstva in morda bi bili oni pristojni za kaj takšnega, kot ste omenili. Mislim, da bi se moral nek tim ukvarjati s tem. Gospod Fenegen, imel bi vprašanje za Johna Clarka v zvezi s tem, kar um, je dejal eden od poslancev. Torej, kakšna je poanta prosta trgovinskih sporozumov? Dejali ste relativno komplementarne. Torej, kaj razumete pod relativno komplementaren? In drugič, kako je z tem vprašanjem? Koliko tega mesa je prišla, prišlo in kam v Evropo? Ali imate informacijo v zvezi s tem? Hvala. Gospa Aguilera. Zelo konkretno vprašanje za predstavnika iz DG zdravje. Nobena država ni torej komisiji sporočila, da je bil zaznan kakršenkoli problem z govejim mesom ali perutninskim mesom iz Brazilije. Ali res pri tem uvozu ni prišlo do uh, nobene ugotovitve ali pa preprosto ni bilo nič preverjeno. Vem, da se zdaj izvaja nadzor in ustrezne preverbe, ampak eh, ali temu ni bilo tako že v trenutku, ko je bilo to potrebno? Eh, zakaj pri Čilu, eh, kljub temu, da posodabljamo sporazum, se govori posebej o ekoloških pridelkih? Hvala. Hvala lepa. Mislim, da ne bo drugih vprašanj. Morda bi dali besedo kar direktorju. Prosim, da odgovorite na vprašanje. Hvala lepa. Prvo vprašanje. Relativna komplementarnost kmetijskih um, trgovinskih tokov. Naj vam podam nekaj primerov. V ZDA izvažamo na, um, uh, pivo, vino, um, uh, olivno olje, uh, testenine. Naprimer, največji uvoz iz ZDA. Ali veste, kateri kmetijski proizvod? Uh, uvažamo iz ZDA, eh, v, v, največji uvoz se nanaša na mandlje. In drugi največji uvoz eh, je soja eh, za krmo. In potem ehm, severovzhodna Azija. To ne pomeni, da trgujemo vedno z različnimi proizvodi. Če pa trgujemo z istimi proizvodi, potem je eh, za to razlog. Razlog je ta, da so kakovosti različne in potrošniki eh, si želijo različnih kakovosti ali pa je razlika v ceni. In eh, to je zelo logično. Opravičujem se vam, da vam nisem odgovoril na vprašanje. Torej, sporazum o ekoloških izdelkih s Čilejem ravno smo zaključili dvostranski sporozum sa Čilejem in priznali smo ekvivalentnost eh, sistemov ekološke proizvodnje. To smo storili eh, v obliki avtonomnega sporozuma. Tega nismo želeli zadrževati zato, da bi to kasneje vključili v prostotrgovinski sporozum s Čilejem. To je bilo bolj primerno in hitrejše, da smo pač eh, uvedli sporozum o ekoloških proizvodih ne pa, da bi kasneje, torej čez dve, tri leti, to vključili v prostotrgovinski sporazum s Čilejem. Torej, odgovor je uh, čisto uh, jasen. In kar se tiče uh, dodatnih vprašanj v zvezi z Brazilijo in v zvezi za, kateri, za katero meso je šlo. Torej, številke, ki jih imam na voljo, so sledeče. Uvažamo 65 tisoč ton govedine iz Brazilije. To se, velja, to se nanaša na leto 2016, to je nekoliko manj kot en odstotek celotne proizvodne govedine v sami Evropi. Potem um, perutnina, številko zvezi s tem nimam, ampak uh, tukaj imam neko številko, ki pa je po mojem mnenju preniska. Tukaj gre za 153 uh, eh, milijard ton. In potem, kar se tiče držav, kar se tiče govedine, države, ki jih boste eh, pričakovali, nizozemska, kajti eh, eh, eh proizvodi prihajajo preko Rotterdama, potem pa se od tu širijo, potem pa Italija, Španija, Združeno kraljestvo, Belgija do neke mere. Eh, nimam, ne moram vam pa povedati, eh, kako je za porodnine in po katerih državah gre. Potem, uh, ali smo vsi, ki se državami članicami, ali smo dobili kakšno obvestila, ponavljam. Vsi uvozi uh, mesa so deližni uh, eh, preverjanja na mejah in sicer gre tukaj za dokumentiranje, za preverjanje, za fizično preverjanje. Sedaj smo ukrepili kontrole, fizične kontrole smo ukrepili, to vključuje tudi vzorce za patogene. Uh, te kontrole so stalne, ne nekno tečajo in od leta 2016 smo imeli 47 um, eh, poročil o tem, da so bile interven, intervencije na uh, proizvodih, ki se uvažajo iz Brazilije. Ampak jaz bi razlikoval med temi um, hitrimi uh, obvestili oziroma med temi. Um, opozorili in pa škandali. Kot rečeno, eh, prosili smo države članice, da okrepijo nadzor, smo v sodelovanju z brazilskimi oblastmi in to bo potem razkrilo, ali gre tukaj za sistemski problem ali ne. Spoštovane gospe in gospodje, hvala lepa. To je izrednega pomena. Kajti kako bi sicer obravnavali trgovino, kako ne bi sicer govorili o novi skupni kmetijski trgovini in pa o položaju evropskih eh, proizvajalcev, če ne bi imeli takšnih razprav. Zato smo želeli danes, danes zbrati kar se da veliko informacij. kajti mi si prizadevamo zastopati pravice naših proizvajalcev. Dobro, s tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Hvala lepa tudi za informacije o eh, škandalu v zvezi z brazilskim mesom. Ta tema je zelo pomembna in prepričan sem, da sproža velike skrbi v javnosti. Zaključujem sa točko 13, sedaj pa 14. točka, odobritev priporočil naših koordinatorjev. Imeli smo sestanek koordinatorjev eh, danes do povdne. Prepričan sem, da ste vsi prejeli ta priporočila po elektronski pošti. Verjetno boste prejeli tudi kopijo dokumenta. Vidim, da se nihče ni oglasil k besedi, torej eh, pričakujem, da smo se taj, ta priporočila sprejeli. Eh, naslednji sestanek bo 11. aprila od 3. Eh, do pol 7. in od 9. do 12.30 in potem popovdne dan kasneje. Mislim, da lahko zaključimo s sejom. To je zelo zanimivo sejo. Hvala lepa vsem za udeležbo in hvala lepa tudi tolmačem.